da imamo tu med nami predsednika zunanjega odbora in eh, odbora za obrambo eh, iz eh, Kneseta, Čahija Henegbija in prišel je s številnimi kolegi iz različnih političnih skupin, imeli smo pravzaprav že pogovor in mislim, da je sedaj pravi čas za pogovor in da je to pravzaprav tudi eh, dobro, da imamo na isti dan pogovor kot pogovor z zunanjim ministrom Irana. Mi moramo pokazati, da nas zanimajo vsi in da gre tudi za geostrateški položaj na Bližnjem vzhodu, ki ima lahko dramatične posledice za Izrael. Mi smo bili z delegacijo odbora tudi v Egiptu in videli smo, kakšne so lahko posledice na drugi strani in to seveda velja tudi za Izrael. Hkrati nas eh, skrbijo določene razprave, ki potekajo in občutek imamo, da eh, rešitev dveh držav eh, ni več tako verjetna in treba je pač zagotoviti verodostojnost. To je stvar Izraela eh, in potreben je začetek mirovnih pogovorov. To bi bil pomemben eh, element stabilizacije. S tem bi lahko spravili mir v postopek. Danes smo razpravljali z iranskim sunanjem ministrom, menimo, da je jedrski sporazum pomemben, čeprav menimo, da smo s tem, eh, oziroma eh, menimo, da smo s tem preprečili eh, jedrski razvoj Irana. To je napredek, hkrati pa smo kritično omenili vlogo Irana v nadomestni vojni, ki se dogaja na Bližnjem vzhodu, kjer tudi sodeluje Saudska Arabija. Govorili smo tudi o človekovih pravicah v Iranu. E, torej, e, to vam pravim zato, da vidite, da nismo slepi na eno oko in upam, da se bo ta pogovor tudi nadaljeval. Torej ob vsej kritiki, ki jo imamo do izraelske politike, tako kot eh, tudi izraelska politika kritizira našo politiko, želim povedati, da je Izrael eh, v, na tistem koncu edina demokracija. To je vidik, eh, ki ga dosti krat ne upoštevamo, vendar to drži. V sosedski eh, regiji pač ne vidim nobene take eh, demokracije. Se pravi, ob eh, vsej kritiki eh, se seveda nagibamo za dobre odnose z varno državo Izraelom. Prosim, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoči. Vi ste dolgotrajni prijatelj države Izrael in kot prijatelj veste, da je tudi kritika včasih potrebna in eh, vaše mnenje na prijateljski, ampak tudi odločen način izražate in eh, vaše prijateljstvo in vaše vabilo cenimo. Torej vabilo, da smo lahko danes z vami v tem zelo pomembnem forumu, ki je za nas eh, izredna priložnost za dialog, za razpravo o vprašanjih, ki so pomembna za Evropo in za Izrael in seveda sem vam na voljo tudi za vprašanja, ki se vam bodo zdela potrebna in za nas so tudi pomembna, da na nje odgovorimo. Torej smo delegacija štirih eh, oseb, dve iz koalicije, dve iz opozicije, Merav Mihaeli, če lahko ustanete, torej gospa Mihaeli je iz laboristične stranke, vodja laboristične stranke. Torej ne vidite biča, ampak ga ima. In zelo se bori proti vladi. Ampak danes smo tu skupaj na tej pomembni misiji. Gospod Jakov Peri, ki je dolga leta delal na področju varnosti, bil je minister za znanost in tehnologije, sedaj je član parlamenta in član našega odbora, gospod Michael Oren, bivši izraelski veleposlanik v zrednjih državah. Napisal je veliko knjig in je zelo pomemben član našega odbora in je tudi član stranke Kulanu kar v hebrejščini pomeni mi vsi. In mi vsi smo tu v družini, v evropski družini, počutimo se del evropskih vrednot, evropske vizije, upanja, frustracij, ambicij. In ne gre samo za ideološko raven. Vsi smo tudi povezani v tem smislu, da naši eh, Eh, starši in eh, stari starši prihajajo iz Evrope, iz eh, Švice, iz Poljske, iz Ukrajine, iz Mačarske. Moj, moji starši prihajajo iz Poljske, vsi Izraelci želijo okrepiti odnose med nami in Evropo. Vsi veste, kaj je selfie, se pravi, ko sami sebe fotografirate, ampak to je tudi soseščina, v kateri živi Izrael, Sirija, Libanon, Jordanija in Palestina in Iran. To so države, ki so v naši soseščini. Včasih smo v konfliktu, včasih živimo v miru. Zelo na kratko analizirajmo, kaj se dogaja v naši soseščini in poglejmo si, kakšen bi bil tak selfi regije. Sirija. Tam vlada kaos, tragedija. Trenutno je malo upanja, ampak kljub temu pa moramo videti konec prelivanja krvi. Mi v Izraelu želimo prispevati k človekoljubnim dejavnostim. Mi smo sprejeli oziroma poskrbeli za tisoče sirilcev, ki so bili ranjeni v vojni in sicer v bolnišnicah na meji med Izraelom in Sirijo. Vsak dan izraelski zdravniki rešujejo življenja in bolniške sestre. Prav tako torej, poskušamo prispevati pač en del moralnosti in razumnosti v tej vojni. In poskušamo odpraviti vsaj malo te groze in trpljenja. Na to Egipt. V Egiptu veste, da vlada režim, ki se je vzpostavil po mnogih eh, letih napetosti, torej med eh, Egiptom in Izraelom. Veste, da za Egipt eh, največji problem ni Izrael, temveč radikalni terorizem islamske države, ki je prevzel del Sinajskega polotoka in zelo trdo delajo na tem, da poskušajo onemogočiti eh, delovanje te organizacije, ki napada tudi Izrael in poskušamo jim pomagati, ukolikor je to mogoče. Torej, vsi se borimo proti ISIS-u na Sinaju. Ampak zaenkrat je to vojna, za katero ne vemo, koliko časa bo trajala. Ne vemo, kdaj bo Egipt lahko ta konflikt končal. Na to imamo Libanon, Hezbola, vsi veste, kako problematična je Hezbola. In v zadnjem desetletju nismo imeli konflikta s Hezbolo in to zato, ker od leta 2011 so torej Iran in Hezbola in sorodne sile angažirane za to, da rešujejo Asadov režim. Ampak ne vemo, koliko časa bo to trajalo in kdaj bo zopet prišlo do um, eskalacije konflikta med Izraelom in pa uh, šiti v Libanonu. Na stotine tisoč raket je usmerjenih uh, na vse točke v Izraelu. In ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti glavno vprašanje, ki vas vse skrbi in prepričan sem, da bodo mnoga vprašanja tudi povezana s tem in sicer spor, ki ga imamo s palestinci. Palestinci so zaenkrat žal razdeljeni na dve šoli in sicer Hamas in islamski džihad v Gazi. Torej, mi smo Gazo zapustili pred desetimi leti v upanju, da bo to začetek nove prihodnosti med nami in palestinci. Torej, takrat smo, leta 2006, smo enostransko prevzeli to pogumno uh, pobudo in sicer smo Gazo predali palestinskim oblastem v upanju, da bo to tudi odražalo naše razumevanje to so bili ukrepi v smeri vzpostavljanja zaupanja med nami. Žal, kar se je zgodilo torej potem, je bila vojna, torej 17 um, uh, naselbin v Gazi in severni Samariji je bilo evakuiranih in sicer eh, v Gazi eh, je prišlo do državnega udara in eh, ljudi so metali iz 17. nadstropja. Veliko teh ljudi je pribežalo v Izrael, v Samarijo in Zahodni breg. In v, od takrat smo imeli že tri različne uh, konflikte z Gazo. Gaza je postala satelit eh, Irana, eh, tam gradijo tunele in eh, skrivajo in orožje in tako dalje. Žal ne vidimo konca njihovi suverenosti nad Gazo, kar seveda slabi drug del palestinske države, pragmatičen del, torej uh, morda je govor o državi malce preuranjen, gre za torej drug del eh, palestinske uprave, ki si prizadeva za boj proti terorizmu, eh, ki si prizadeva za zamisel dveh držav, potrebujemo dve državi za dve ljudstvi, torej izraelsko državo za judovsko ljudstvo in palestinsko državo za palestinsko. In to lahko naredimo samo z neposrednimi pogajanji. In eh, odkar eh, je Abu Abbas zapustil eh, pogajalsko mizo leta 2014, se ni zgodilo nič. Torej, prišlo je do ustavitve teh pogajanj in eh, edino, kar se dogaja, je, da pač eden drugega mučimo, da se situacija eh, slabša. V Izraelu imamo teroristične napade praktično vsak dan, tudi danes, napade na nedolžne civiliste in to seveda ne bo nikogar nikamor privedlo. O tem bomo verjetno spregovorili kasneje. Na to še Iran. Slišali ste gospoda Zarifa danes eh, zjutraj. Slišal sem nekaj, kar je povedal v zvezi z eh, legitimnostjo sionističnega projekta. To ni eh, bistveno drugače od tega, kar je bivši predsednik Ahmadinejad eh, govoril. Torej, predsednik Ahmadinejad je organiziral seminar v Teheranu o svetu brez sionističnega projekta gospod Zarif je danes eh, povedal nekaj, kar je zelo podobno. Torej, morda sem napačno razumel, ampak eh, kolikor sem razumel, je govoril proti cionističnemu projektu. Na seveda bolj um, uljuden način, um, z nasmeškom. Ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti z Iranom. Seveda, to ni nobena skrivnost. Mi smo bili uh, precej zafrustrirani s sklepom pogajanj, to je sedaj že zgodovina, ampak to ne bo izginilo iz naše zgodovine, iz vaše zgodovine, iz svetovne zgodovine, kar se bo zgodilo v uh, Iranu, bomo videli, ali bo Iran spoštoval dogovor ali ne, kaj se bo zgodilo čez deset let, ali se bo Iran vrnil na projekt eh, proizvodne jedrskega orožja ali ne. To bomo videli v prihodnosti. Torej, sam sem zelo vesel, da sem danes tu med vami, gospod predsedojoči, in uh, z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Gospod Preda. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, gospod eh, predsednik odbora za zunanje zadeve v Knesetu, hvala lepa, da ste eh, tukaj. Mislim, da je dobro, da imamo srečanja s poslanci iz eh, Izraela. Izrael je pomemben partner Evropske unije. Eh, tu gre za regijo, ki gre skozi eh, veliko turbulenc. Naš predsednik je dejal, da ste edina demokratična država v regiji. In Torej, meni se je zdelo neprimerno. da je pravzaprav eh, do, v zadnjem času prišlo do številnih kritik. Prvo vprašanje, odnosi s Turčijo. Eh, torej, vaš veleposlanik tu je bil v stik z eh, nami in vedno sem ga spraševal, kako je z odnosi s Turčijo. Drugič, po zadnjih spremembah v jedrskem dosjeju z Iranom in spremembo iz januarja. Ali eh, se vaši strahovi glede sporazuma spreminjajo? ali so uh, kontrole mednarodne uh, agencije za jedrsko orožje razblinile nekoliko vaše strahove ali ste še vedno tako skeptični glede tega sporazuma. Hvala lepa. Hvala. Naslednji ima besedo gospod Kranih. Prosim, da upoštevate minuto in pol do dve, kajti do ob 16. uri nas pričakuje predsednik Generalne skupščine Združenih narodov. Gospod Kranjih, hvala lepa, tudi jaz vas pozdravljam. Gospod Kran, ne bom se navezal na vprašanja Palestine. Vem, kakšne težave ima Bližnji vzhod. Vemo pa, da je palestinski problem eden najdaljših nerešenih problemov. Sem del delegacije in sem govoril z številnimi ljudmi. Vprašanje terorizma je tudi v ospredju in In eno vprašanje v zvezi z zalivskimi državi je, da je treba rešiti vprašanje Palestine. In dejansko bo pri tem največ pridobila izraelska država, seveda tudi ostali v regiji. Kaj res še lahko naredimo, da bomo tukaj prišli do rešitve? Že deset let tudi spostavljam uh, eh, ves med muslimani in pa judi v Veliki Britaniji. Potem pa situacija v Siriji. Vemo, da je situacija strašna in vemo, kakšen je interes Rusije. Kakšen pa mislite, da je interes Irana? Kaj oni tukaj uveljavljajo? Uh, uh, uh, <coughs> Hvala lepa. Gospod Tenok, pozdravljam uh, pris, vašo prisotnost tukaj, gospod uh, predsednik odbora. Uh, sem predstavnik Evropske oziroma um, uh, Torej, danes dopovdne smo imeli tukaj na obisku tudi zananega ministra Irana in spraševal sem ga tudi o uh, resoluciji 1929, ki je povezana tudi z um, z EMET raketami. Vendar pa žal ni odgovoril na moja vprašanja. Vendar pa moramo biti previdni glede Iran, namenov Irana dolgoročno. Eh, komu so te rakete namenjene, zakaj jih sploh potrebujejo te rakete EMAT kot eh, sila v zalivu. Potem pa še eno vprašanje v zvezi s Sirijo. Zdi se mi, da Putin s tem, ko bombardira civilne infrastrukture, ne le da uničuje neislamistične revele, ampak tudi skuša povečati eksodus civilistov, povečati krizo beguncev, zato da bi destabiliziral Evropsko unijo. Verjetno ravno zdaj, ko naša država je soočena z referendumom, kjer bomo glasovali o tem, ali naj bi Velika Britanija od, iz, iz, zapustila Evropsko unijo. In Putin ima tukaj zelo temačno agendo, ampak zdi se mi, da dolgoročni cilji pa so, da tam uniči ne ekstremistične borce in potem da pre posamezne strani in da bomo mi morali potem izbirati med posameznimi stranmi. In če bi mi morali izbirati, kakšen bo vaš nasvet za nas? <clears throat> Gospod Aštrevičius, hvala lepa. Gospod predsednik, hvala, da ste prišli nam v Evropski parlament, da se lahko z vami pogovarjamo iz prve roke. Uh, Izrael je stabilna demokracija in je lahko zgled in upam, da bodo vaši sosedje hmalo sledili vašemu zgledu in res je treba ohraniti takšno situacijo. Drugače kot eh, določeni kolegi, ne vem, če poznam interese Rusije, ko se umešava v Siriji. Tukaj ne vidim, kakšen je cilj kaj je treba, želijo v Siriji uničiti opozicijo ali želijo nekaj ustvariti v tej regiji. Prosil bi vas za vaše komentarje. Ali vidite tukaj iskr, nek iskren interes sil kot je Rusija za mirovni proces v Siriji? če v dveh tednih naredijo toliko preletov in bombardirajo eh, bolnice in šole, potem dejansko ustvarja še večjo škodo kot z obstoječimi boji. In drugo vprašanje, kako vidite vedno večjo vključenost zalivskih držav v tej vojni v Siriji oziroma kako bi lahko to spremenilo situacijo? tukaj sprašujem tudi naprimer zaradi turških voja, vojaških letal nedavno. Hvala. Gospa Sakorafa, hvala lepa. Izraelska država je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni in je bila priznana z resolucijo iz eh, leta 1947. Evropska unija si prizadeva za mirovni proces eh, za dve državi, vendar pa se gradnja naseli na Zahodnem bregu nadaljujejo in tu se enostavno ignorirajo vse negativne ocene mednarodnih organizacij. potem je bila tudi narejena ocena zaradi teh eh, domnevno nelegalno izgrajenih naselij. Potem pa so eh, vaši tudi brez utemeljitve prepovedali potovanje delegacije Evropskega parlamenta v Gazo. To se je že dogajalo. Tudi Amnesty International ni smel vstopiti tja in tudi predstavniki drugih mednarodnih človekoljubnih organizacij. Zato vas sprašujem, katere so meje države, ki jo danes tukaj zastopate in drugič ali priznavate, da evropska unija eh, po vašem mnenju financira nelegalne, kot jih imenujete, humanitarne organizacije in kako razlagate prepoved vstopa na zahodni breg v Gazi. Potem še nekaj. Sem palestinska državljana, imam, državljanka, imam palestinski potni list. Ali lahko s tem potnim listom uh, tudi potujem v Izrael? tudi izraelski kolegi bi radi spregovorili, zato bom v določenem trenutku prekinil um, razpravo za naše poslance in bom dal besedo izraelskim kolegom. Gospod Kava ima besedo. Hvala lepa. Prvič, odkar sem izvoljen, uh, Se strinjam z vami, namreč, da je Izrael edina prava demokracija na Bližnjem vzhodu. In zato bi morali biti dosti bolj obzirni, to vključuje tudi vas, gospa, pri naših komentarjih. Gospod, šalem alaikum. Mislim, da je treba izpostaviti določena vprašanja in vključno z financiranjem uh, gradnje naselij strani Evropske unije. Uh, Potem pa sem tudi v Štrasburgu govoril o financiranju nevladnih uh, organizacij. Ali lahko poveste, kakšen je vpliv prepovedi uvoza določenih eh, izdelkov in kako to tudi označevanje izraelskih izdelkov, kako to vpliva na proizvajalce. Potem pa kako lahko ljudje ne razumejo, da lahko mir um, doseže le na zapogajanji in. Spomnimo se to, kar, tega, kar je povedala uh, Golda Meir, uh, če bodo palestinci opustili orožje, ne bo več vojne, če bodo to storili ljudje, ne bo več Izraela. Thank you, chairman. Um, sir, very welcome to, to Hvala lepa. E, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Imam zelo kratko vprašanje. Kot vemo, delimo kar precej e, skupnih interesov Evropska unija in Izrael. In e, danes gre tu zlasti za boj proti terorizmu. Izrael je obkrožen z terorističnimi organizacijami, Hamas v Gazi, Hizbola v Libanonu, Islamska država v Siriji, Al-Kaida v Nasineju in tako dalje. Torej, moje vprašanje je naslednje kako lahko okrepimo sodelovanje v boju proti terorizmu in kaj se lahko naučimo iz vaših izkušenj na tem zelo pomemben, pomembnem področju. Hvala. Gospod predsedojoči, najprej hvala za vaše, vašo prisotnost. Danes tu med nami imam tri vprašanja, zelo na hitro. Prvo vprašanje, torej eh, socialisti, eh, to je skupina, kateri pripadam, je eh, prejela torej, dopis vaših kolegov z zelo zanimivimi predlogi za mir med palestinci in izraelci. Gospod Bar ima namreč predlog glede tega, kako lahko postanejo kredibilni partnerji drugič eh, francija eh, si je prizadevala za kvartet eh, znotraj združenih narodov torej v katerega bi bili vključeni tudi predstavniki evropskih arabskih držav na to maroški kralj mohamed vi kolikor vem organizira oziroma poskuša organizirati srečanje med Mahmudom Abbasom in pa um, gospodom Netanjahujem in sicer eh, v okviru Združenja maroških judov. Gospod eh, Matoš Jalon, ki je vode delegacije. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem predstavnikom Kneseta za to, da so prišli sem za Eh, izmenjavo mnen z nami. V Evropi vsak dan prihaja do antisemitskih napadov. Tukaj v Evropi velja neko, neko splošno ravnodušje. Guardian je pred časom objavil, da je 300 angliških znanstvenikov pozvalo k bojkotu. 140 tisoč evrov so financirali neke vrste manifesta apartheida in vsak dan se tukaj izvajajo akti antisemitizma in to nasplošno nihče, nikogar ne moti. Zdi se, kot da je antisemitizem oblika oziroma mati vsake oblike terorizma. Sprašujem se, kako to sprašujem spreminja dojemanje Evrope v Izraelu, če prihaja do takih aktov in pozivov k bojkotu. Hvala. Dankeschön. Well, it is a great uh, occasion to, to be able. Veliko veselje nam je, da lahko izmenjamo mnenja in zahvaljujem se vam tudi za vaš uvod. Mislim, da imamo premalo tovrstnih srečanj in neposrednih stikov med predstavniki Kneseta in Evropskega parlamenta. Zato prihaja do številnih eh, nesporazumov glede naših namenov, predvsem, če smo kritični v določenih točkah. Upam, da razumete da je večina izmed nas da smo prijatelji z našo državo in da smo zaskrbljeni za varnost v vaši državi in zato eh, se pogosto eh, oglasimo tudi z vprašanji, ki vam, more, ki vam more biti ni vse všeč. Tudi jaz bom zastavil takega. Vem, da ste bili tudi pravosodni minister v vaši državi. Izrael je država, v kateri gostite 6000 66 zapornikov v različnih ustanovah. Med njimi je 700 uh, eh, mladoletnih. Potem približno 580 je administrativnih zapornikov. Ko govorimo z ljudmi, ki prihajajo k nam iz manj demokratičnih držav, kot je Izrael, potem se oglasimo že, če so tam trije takšni zaporniki ali če jih je deset, vi jih imate pa šest tisoč. Kaj boste naredili s temi šest tisoč ljudmi? Kaj pričakujete od teh sedemsto otrok, ki so v priporu? Kako naj se osebno razvijajo v prijatelje vaše države ali v prijatelje vaših otrok? Hvala. Hvala leta, lepa. Hvala za vašo predstavitev in za vašo prisotnost. Prihajam iz skupine zelenih in smo veliki prijatelji miru na Bližnjem shodu. Je pa eno zelo specifično vprašanje povezano s Sirijo. Torej dogod, da, decembra Eh, so bili tudi dogodki med Netanjahujem in Putinom. Ali se nadaljuje razprava z Rusijo o Siriji in kakšne so eh, teme teh pogovorov? Hvala. Um, Hvala lepa, gospod Freund. Veliko naključe je, da se srečava, kaj ti vračam se kot. Uh, član delegacije za Palestino in vračam se iz zauzetega območja. In pravzaprav sem tam pogrešal nek izraelski glas. Nismo se pogovarjali z nobenim izraelcem, razen z nevladnimi organizacijami. In je nekaj vprašanj, ki bi vam jih zastavil, vendar jih bom, bom zastavil le dve. Uh, Politični vodje so nam drugim povedali, da je velika možnost, da bosta Hamas in Fatah, ki sta se pogovarjala v Dohi, da bosta našla nek eh, skupni imenovalec in da bosta spostavila skupno enotno vlado. Kakšni je izraelsko stališče do takšne vlade in drugo vprašanje? To pa gre bolj za izkušnje, ki smo jih tam doživeli, namreč šest do tisoč eh, naseljencev, ki tam živijo na tako imenovanih zasedenih območjih. Eh, izgleda, kot da zauzemajo vedno več zemlje palestincem, kar bo vodilo do tega, da, da bo palestinsko ozemlje ločeno z pasovi izraelskih naselij. Ali ima Izrael neko namerno politiko, da bo eh, palestinsko zemlje tako razdeljeno v tem delu. Hvala. Hvala predsedojoči, hvala lepa gospodu Hanegbiju in pa delegaciji. Torej, um, mene zanima izraelsko-palestinski uh, konflikt. Torej, vse čas imam občutek, ko vas eh, poslušam, eh, da je torej, krivda vedno na drugi strani. Torej, oni so tako grdi, da nas eh, silijo v to, kar počnemo. Naselbine so nekaj, kar vi počnete in to tudi s podporo Združenih držav. Torej, vse gre v uh, takšno smer. Uh, eh, naprimer to, da imamo um, ogromno ljudi, ki so v zaporih. Uh, Torej, imamo otroke, ki so v zaporih, 149 otrok, ki je v zaporih. Uporabljate silo torej 2000 eh, eh, začasnih ukrepov, tako kot eh, temu vi rečete in prav tako naročate umore, vključno z španskim državljanom. Eh, in eh, bombardirate eh, tudi baze Združenih narodov na jugu Libanona in celo vrsto napadov se izvaja in tako dalje. Torej, vi imate nadzor nad zrakom, nad kopnom, nad morjem, nad vsem in vi ste tisti, ki preprečujete tudi evropskim parlamentarcem dostop do gaze. Torej, kdaj bo lahko sploh mandat za mir učinkovit? Thank you all very much. We are not Hvala lepa. Torej ne odvračajo nas kritična vprašanja in ne ogrožajo nas. Mislimo, da je to najboljši način, kako lahko vi razumete nas in mi razumemo vas, kako lahko vsi spoznajo stvarnost. Eh, torej, zastavite vprašanja sploh eh, med prijatelji, pa tudi tisti, ki niso prijatelji Izraela, imajo pravico, da nas izovejo z drznimi vprašanji. 13 vprašanje bilo, ne bom se navezal čisto na vsakega v detajlu. Navezal se bom na tri glavne teme, ki so bile izpostavljene pri vaših vprašanjih. Začem bom z najbolj čustvenim in to je vprašanje Palestine. In rad bi vam povedal, da vsi, ki smo tukaj, se, smo se borili za Izrael na bojišču. Trije smo prišli tudi iz vojaških enot. Imamo tudi sinove, ki so se borili v vojni. Tudi moj sin se je boril v vojni na v Gazi in tudi drugi so se. In mislim, da ni enega, eh, oziroma da, so, da vsi v Izraelu želimo mir. Tudi v Egiptu in Jordaniji so v številnih letih eh, ubili na tisoče izraelcev in po vojnah z Izraelom smo morali pokopati na tisoče ljudi. In prvič, ko smo imeli voditelja med arabskimi narodi, ki so lahko živeli, ki so lahko naredili mir in živeli v miru z nami in so, in so tukaj lahko prepustili Sinajski povotok Egiptu in v Jordaniji tudi ni šlo za ozemlje, ampak je šlo za to, da smo sprejeli zahteve, številne zahteve in mi v Jordani in v Egiptu že desetletja živimo v miru. Več kot 20 let v Jordani, 40 let v Egiptu in nič si ne želimo bolj, kot da ne bi čez 20 let spet prišel sem nekdo iz Izraela in rekel, da imamo že 20 let miru s Palestino o tem sanjamo, kajti ne le palestinci plačujejo tragično ceno za ta spor, tudi mi jo, vsak izmed nas. Ne le pri vprašanjih življenja in smrti, ampak v vsak danu gre za strah. Gre za to, da nimaš občutka varnosti. Veste, kaj se dogaja vsak dan je nekdo ubit, zaboden, povožen z avtom ali podleže bombi. Ampak mogoče bodo tudi Izraelci lahko čez čas rekli, da smo končno dosegli mir. Dosegli smo to s kraljem Huseinom in s predsednikom Sadatom, spravi z Jordanije in iz Egipta. Sedli smo se za mizo, odpravili vse frustracije. Uh, oziroma jih dali na stran, dali na mizo vsa upanja, vsa eh, nesporazume in smo potem poiskali skupne imenovalce in našli kompromis. In kompromis zahtevamo tudi od palestincev, ampak noben od palestinskih vodij še ni bil pripravljen tega sprejeti. Namreč, da se palestinski begunci ne bodo vračali v Izrael. Žal mi je, eh, voditelji v Egiptu in v Izraelu so plačali najvišjo ceno za mir. Bili so plačani, torej rabin in sadat, bili so ubiti za to, ker so uh, se zauzemali za mir. In torej se morajo tudi palestinci odpovedati svoji pravici, potem da se vrnejo, kajti to bo konec Izraela, to vemo. Uh, ko bodo pristali, da teh sanj ne morejo resničiti, da se to ne bo zgodilo, tudi moji prijatelji iz levice ne bodo dovolili, da se podpre pogodba, kjer bo lahko na sto tisoče palestinskih beguncev se vrnilo na stare kraje. In problem beguncev, ko bodo razumeli, da bodo problem beguncev rešen v palestinski državi, bo to 99,99 99 odstotkov tega sporazuma. Vse ostale namreč, te so tehnične vprašanja, kje bo meja, katero naselje bo del katerega dela, potem, eh, kar se tiče Jeruzalema, kako bo lahko bil Palestine in del uh, Izraela, ne da bo to nek novi Berlin in delil eh, mesto, ki je sveto tako velikim veram. Glavna, glavno vprašanje, ki ga po, po, hočemo povedati palestincem, je to, to je nekaj, kar se ne bo zgodilo. Nikoli ne bomo dovolili palestincem, da se vrnejo na meje pred letom 76. Noben, 67. Noben izraelec tega ne bo sprejel. Evropski parlament in Evropska unija in svet nam lahko omogočijo, da prepričamo palestince, da bodo morali narediti to metamorfozo, da, da morajo opustiti te eh, sanje. Tako kot jaz. Tudi jaz sem živel eh, v hiši, kjer smo se morali boriti proti okupaciji in tudi sem doživel uh, zapiranje in boj proti Britaniji in tako naprej. Potem pa so opustili to idejo, da so bili, da morajo pač ostajati tam, kjer so. Izrael je pač večji Izrael in opustili so te sanje, kajti ne moremo se prisiliti sebe in na milijone palestincev. In isto velja za Judejo in Samarijo. Torej, odločili se bomo, kje bo meja na podlagi varnostih načel, ampak glavno vprašanje je, da se usedejo in da nas prepričajo, da želijo z nami živeti v miru. Ko se bo to zgodilo, ko uh, jim boste lahko pomagali, ne da se jim stalno uh, govori, da z um, označevanje izraelskih uh, izdelkov in tako naprej, da boste s tem dosegli palestinsko državo, namesto da bi naredili nek kompromis z židovsko državo. Vse skupaj je kontraproduktivno, s tem jim date vedno večjo motivacijo. Naj sosedje z nami najdejo kompromis. Ne razumem, zakaj včasih tega vaši voditelji ne razumejo. Ne le, da ne prispevate k mirovnemu procesu, temveč jim jemljete motivacijo, da bi lahko z nami dosegli mer. In mislim, da je čas. Imamo voditelja, ki to razume, mora biti ni tako močen, kot bi moral biti, ampak tudi naši voditelji niso vedno tako močni, kot morajo biti, ampak voditelji se morajo sesti in sprejeti odločitev. In potem boste tudi vi lahko uporabili vaš potni list in šli kamorkoli v Izraelu mi pa bomo nehali zapirati otroke, kajti ti otroci niso otroci. Žal so včasih pobijali izraelske države, eh, državljane in to je razlika med otrokom ali ne, če on nekoga obija. Ne moremo ga potem kar pustiti. Želimo pa sosesti s palestinci uh, za mizo in se odločiti o skupnem življenju. Uh, lahko bi imeli osupljiv Izrael in Palestino skupaj. No, pa še Iran. Vem, da je čas omejen. Ne bom se spuščal v vse eh, podrobnosti v zvezi z eh, sporazumom. Mislimo, da ni dober, ampak to je sedaj izziv, torej eh, izvedbeni načrt. Ampak. Eh, to bomo sedaj preizkusili. Iranci so eh, odlični v tem, ko vedno preizkušajo nas tudi z novimi interpretacijami svojih zavez. To, kar oni imenujejo interpretacije, mi imenujemo kršitev. In res bomo morali ukrepati v primeru vsake kršitve in moramo biti združeni. In res se bodo morali držati svoje besede. Potem pa še Rusija in Sirija. Če bi jaz lahko glasoval, bi rekel, da mora Asad zapustiti Sirijo. Odgovoren je za 405, smrt 450 tisoč ljudi, odgovoren je za to, da pol države zapušča eh, domove in da so begunci v svoji državi, v drugih državah in moja vizija je in verjamem v demokratično Sirijo z mladimi silami, ki po tolikih letih depresije želijo oziroma zateranja želijo um, obvladovati svoje življenje in nočejo, da druge sile tukaj manipulirajo Sirijo in želimo si državo, ki bo lahko um, zagotavljala dobro prihodnost svojim državljanom. Hvala še enkrat, da ste me povabili in moja delegacija. Hvala. Hvala za to zanimivo razpravo, ki je bila zelo koristna. Mislim, da jo moramo nadaljevati in naslednjič bomo bolje razporedili čas, tako da bo lahko tudi kolegi iz Kneseta dobili besedo. Torej bomo to drugič organizirali malo bolje in žal mi je. Moja napaka je, da nismo mogli dati besede vašim kolegom. Tako izmenjavo mnenje potrebujemo, ker je zelo pomembna in nam pomaga. Želim, z veseljem bomo spet prišli. No, in vi bomo zagrozili, da mogoče tudi mi pridemo v vašo državo. Ladies and gentlemen, Gospe in gospodje, I now have the great pleasure to welcome Z veseljem pozdravljam gospoda Mogensoma Liketoftom, predsednika Generalne skupščine Združenih narodov. Nekateri od nas smo vas srečali lani novembra v New Yorku na srečanju Generalne skupščine Združenih narodov in veseli me, da lahko nadaljujemo to plodno razpravo. Žal pa vam ne moremo povrniti prijazne atmosfere. Kot veste, je Generalna skupščina Združenih narodov zelo pomembna platforma za pomembne teme. Evropska unija tudi eh, podpira vlogo Združenih narodov uh, Eh, in v tem kontekstu je tudi vloga opazovalca Evropske unije zelo pozitivna in pomaga koordinirati politike držav članic v Evropske unije znotraj Generalne skupščine in znotraj znuženih narodov kot, ta, kon, um, narodov kot takih. Uh, srečanja, ki jih boste tudi organizirali v naslednjih mesecih, tudi podarjajo to uh, dejstvo in torej zagotavljanje združenih narodov tudi v mirovnih procesih je izjemno pomembno. Gre za skupno srečanje z odborom za razvoj, čas je zelo omejen, zato uh, bom predal potem besedo nadomestniku predsednika gospodu Pongi in mu daj besedo kar takoj. Merci, monsieur le président, cher collègue Brock. J'aimerais également. Eh, hvala lepa, eh, kolega Brock. Eh, torej, torej, Vesel sem, da lahko spregovorim pred dvema odborama danes. E, e, torej, e, Linda McEwen žal ne more biti danes tukaj z nami. E, torej, pomembni so e, cilji za trajnostni razvoj. Treba je, Ehm, tudi upoštevati vse to, kar nameravamo predstaviti eh, marca v Ekosoku. Eh, naš odbor eh, je septembra na vrhu predstavil pravzaprav tudi cilje in tam je bilo sprejetih 17 skupnih ciljev in Imamo agendo do leta 2030 za trajnostni razvoj. Pozdravljamo dejstvo, da prihaja do razprave na visoki ravni in veseli smo, da se bo sprožilo nadaljevanje eh, angažmaja in sicer ob sami prvi razpravi aprila. Mi moramo biti proaktivni in moramo pravzaprav eh, eh, videti, kako bomo te cilje. Eh, zrcalili v zunanji in uh, notranji politiki EU. Uh, eh, gospa Nabaro je uh, tudi danes govorila z nekaterimi izmed naših kolegov uh, in tudi z Evropsko komisijo. In tudi vaš obisk danes tukaj je zelo pomemben eh, za to, da date impulze Evropski uniji, za to, da bomo še naprej eh, pravi nosilci te eh, ambiciozne agende. Hvala lepa. Hvala lepa, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za priložnost spoštovani kolegi parlamentarci. V veliko čast mi je, da lahko spregovorim pred to publiko. Kot prvi danski predsednik Generalne skupščine Združenih narodov. V prvem delu tega leta kot predsednik sem doživel številne, števila nasprotja, s katerimi se soočamo v svetu. Sprejeli smo velike odločitve o trajnostnem razvoju in podnebju v pretekle pol leta. Hkrati pa vidimo, da gre svet nazaj, da shaja vedno več konfliktov. Vidimo tudi tokove beguncev, ki prihajajo na evropska tla. Pri vsem tem imamo pozitivna in negativna dogajanja v Evropski uniji, v Združenih narodov, imamo skupno zgodovino, skupne vrednote in pripričam se tudi, da skupno usodo. Priložnosti za Združene narode so priložnosti za Evropsko unijo. v zvezi z agendo o trajnostnem razvoju, to je bila revolucija na tem področju. In to soglasno z 193 državami. Okvir, da spremenimo planet, blaginjo in mer. Skupaj smo se odločili, da spremembe, ki jih potrebujemo, zahtevajo tudi spremembe socialnih, ekonomskih, socialnih struktur in struktur upravljanja. Del teh sprememb so bile dogovorjene tudi v sporazumu iz Pariza, torej v podnebnem sporazumu iz Pariza in to je velik eh, korak naprej v tej razpravi. Tako sporazum o podnebju, in tudi drugi sporazum ukažeta na pomen Združenih narodov. In čeprav nekateri to želijo zanikati, pa to kaže tudi na medsebojno odvisnost v današnjem svetu. Ampak kljub tem sporozumom pa moramo videti dejanja, moramo delati na zagonu preteklega leta, moramo energijo okoli teh sporazumov pretvoriti v prave ukrepe, tako tukaj v Evropski eh, uniji, kot tudi na mednarodni ravni. Izhajamo iz solidnega temelja. Cilji, razvojni cilji tisočletja so tudi pokazali, da mednarodna skupnost lahko doseže napredek, kadar se združi solidarnost Evropske unije in njenih držav članic je bila bistvena in je nekaj, na kar moramo biti ponosni. In kar se tiče prehoda na, na nizkooglično gospodarstvo, Evropa že vodi in pridružile so se številne druge države, zasebna eh, podjetja, mesta, eh, regije in tako naprej. Sedaj moramo nadaljevati, moramo spostaviti trajnostno globalno infrastrukturo za naslednjih 50 let, kar bo zahtevalo na milijarde eh, dol dolarjev tudi investicij. Moramo priznati pravice žensk in deklet. Soočiti se je treba proti nasilju in neenakosti. Za izbris skrajne revščine in. Um, neenakosti se je treba lotiti tudi izogibanja davkom. Za vzpostavitev mir, miru v družbi moramo zakrepiti tudi pravice, eh, torej civilne in politične pravice in zagotoviti vključujoče in zanesljive institucije na stanove. Seveda te spremembe ne bodo odvisne samo od vlad naložbe v trajnostno um, in energijo mora prihajati tudi iz zasebnih verov. Vlade pa morajo ta namen spostaviti okvir za trge, vključno z davčnim okvirjem, ki bo omogočil zelene investicije in bo pokazal, da je to boljša in varnejša naložba ne le za človeštvo, ampak tudi za posel. Dela je še veliko in mislim, da ga lahko opravimo in bomo tudi naredili vse, kar lahko iz. To bom narodil tudi jaz iz mojega položaja, zato da bomo napredovali hitreje kot pred 15 leti, ko smo začeli z um, razvojnimi cilji tisočletja. Nasprotja, na katera sem, katera sem omenil pred nekaj trenutki, uh, pa so ta, da so se te cilji srečali z um, globalno krizo, ki je presegla vse meje. Soočeni smo z globoko zaskrbljujočo humanitarno krizo, tudi okoljske katastrofe prizadevajo ljudi po vsem svetu, širi se orožje širijo se tudi virusi in epidemije. Predvsem konflikti na Bližnjem shodu in tudi tisti v Afriki povzročajo uničenje, bolečino, smrt milijonov ljudi. In zavedati se moramo, da združeni narodi tukaj ne uspevajo da so primeri, kjer multilaterizem ščiti ljudi in mer, nasplošno pa ne moremo biti zadovoljni s tem, kar trenutno dosegamo. Pomislimo na sirijski konflikt. To storimo vedno, kadar se to omenja. Trenutna situacija zelo jasno kaže, kakšne so pomankljivosti kolektivnega pristopa k mednarodni varnosti, kaže na našo nesposobnost, da preprečimo, da spori preidejo v vojne in da bi našli mirne rešitve, politične rešitve, ki jih nujno potrebujemo. Kaže pa tudi nesposobnost na to, da ohranjamo da vzpostavimo in ohranjamo enoten odziv. Na tisoče siricev trpi zaradi eskalacij nasilja. Še vedno se marsikomu zanika osnovna pomoč in ljudje na vsak dan umirajo, ko iščejo bolj varno prihodnost v Evropi in na, mi, na tisoče beguncev ostaja brez upanja. In zato je nujno, da uporabimo svetovni humanitarni vrh maja, potem tudi razpravo na visoki ravni junija oziroma julija, kar bo vodilo do vrha v septembru, se pravi Generalne skupščine Združenih narodov, kjer se bomo soočali s problemi migrantov in beguncev in iskali bolj odgovorne odgovore na humanitarne krize po svetu, kar pomeni veliko več denarja, ki ga je treba nameniti tudi tem regijam in razseljenim ljudem, ki ne pošiljajo valove beguncev v Evropo in tudi doseganje boljših sporazumov v zvezi s preselitvami. moramo upoštevati norme, za katere smo se zauzemali za, za zaščito varnosti in človekovih pravic. Svet potrebuje Evropo, ki je voljna prevzeti vodstvo. Trenutna begunska kriza ima razsežnosti, kot jih doslej ne poznamo, predstavlja izziv za številne države in članice in je v marsikateri prestolnici tudi povzročila paniko, pa tudi med prebivalcem. Naša nesposobnost najti rešitve ogroža življenja in tukaj tudi šibi našo ves, ki je združevala našo Evropo žal nezaupanima državami, članicami in prebivalstvom sega globoko, ampak res upam, da bodo naši voditelji in ta odličen parlament našli način, da odkrijejo ponovno vrednote, ki so nas povezovali v zadnjih 60-70 letih. Gospe in gospodje, Združeni narodi praznujejo 70. obletnico in zato se morajo razviti, da se bodo lahko odzvali na svoje eh, trenutne izzive kot predsednik generalne skupščine. Bom na, pri treh eh, debatah na visoki ravni aprila, maja in junija zaprosil članice, da razmislijo o tem, kaj moramo spremeniti, da bomo izboljšali izvajanje trajnega razvoja. Uh, potem sposobnost Združenih narodov, da ohranijo mer in varnost in pa zmogljivost Združenih narodov, da zaščitijo človeštvo in mu dajo, torej da zaščiti človeštvo in zagotovi človekove pravice. Če bomo lahko obvladali te spremembe, torej eh, obvladovanje eh, teh um, problemov bo še vedno na, na visoko na dnevnem redu Združenega naroda in pa njene generalne sekretarke, ki bo kmalo imenovana. In tako se bodo lahko Združeni narodi sami tudi obnovili. Prihodnje leto bo imela generalna sekretarka, um, skupščina bolj uh, prominentno vlogo pri imenovanju. V naslednjem mesecu bom imel tudi uh, Eh, neformalne dialoge z kandidati, zato da povečam tudi transparentnost samega postopka in tudi da zato, da izberemo najboljšega kandidata, ki bo vodil Združene narode v naslednjih letih. To so le nekatera vprašanja, ki, s katerimi se ukvarja Generalna skupščina Združenih narodov, ampak naj zaključim kot eh, nekdani predstavnik eh, danskega parlamenta in kot ponosen evropski državljan. Iz mojega položaja današnjega vidim, da Evropska unija še vedno igra ključno vlogo pri eh, skupnosti narodov. Trenutne napetosti in delitve pa lahko spodkopljajo njen glas in tudi njen vpliv. Le močna in Povezana, združena Evropa, taka, ki se res drži svojih vrednot, bo lahko pomagala svetu, da se sooči številnimi izzivi. In zato upam, da boste vsi sodelovali tudi z nami v Združenih narodov, zato da bomo lahko to zenoteno Evropo spet postavili v spredje. Hvala lepa za priložnost, da lahko spregovorim pred vami. Thank you very much. Hvala lepa. Naslaste za zadnje stavke. Mislim, da Evropa nikoli ni bila tako ogrožena kot sedaj in mi lahko izgubimo vse, kar smo dosegli v zadnjih 15 letih, če ne bomo dovolj pogumni, da držimo skupaj in poiščemo rešitve za izzive. Hvala lepa, da ste nas spomnili na to. Sedaj eh, bi vas prosil za trenutek eh, miru. Bivši generalni sekretar eh, Združenih narodov Butros Butros Gali je umrl. Prosim, da ustanemo. Thank you very much. Hvala lepa. Preda. Gospod Preda dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj sem, tukaj sem, na vaši desni. Dobar dan. Hvala lepa, da ste prišli sem. Z veseljem smo vas prijeli tukaj. Hvala lepa tudi za vaše besede. Najprej želim povedati, da smo v parlamentu vedno podpirali zamisel o eh, globoki reformi Združenih narodov in eh, ponovni revitalizaciji vloge skupščine, generalne skupščine, ki naj bi koordinirala tudi bolj dejavnosti svetovne organizacije. Kako vi gledate na to vprašanje poglobljene reforme Združenih narodov? E, jaz sem tudi član e, odbora za razvoj, e, ki ga zastopa tudi naš kolega in sem tudi poročevalec za doslednost politik o razvoju in rad bi vedel, ali je vprašanje doslednosti politike eh, tudi nekaj, kar se pojavlja v Generalni skupščini Združenih narodov eh, ali je to tudi nekaj, kar se upošteva pri agendi 2030. Hvala lepa za vaš odgovor. Yes, uh, for... Eh, gospod predsednik, hvala lepa. Uh, hvala lepa, da ste prišli. Uh, Eh, vi ste eden izmed vodilnih danskih eh, politikov in hkrati tudi eden izmed eh, svetovnih politikov, ki si želi odpraviti revščino in podobno. Rad bi vas vprašal, ali menite, da bi generalna skupščina morala poiskati bolj trajne rešitve za globalne probleme, Eh, in da bi pač bilo bolj treba slediti viziji eh, narodov. Hvala. Hvala, predsedojoči. Želel bi gospodu Liketonu postavili vprašanje in sicer grede misije Združenih narodov, torej, ki traja že od leta 1961 v um, Zahodni Sahari in pa okupacije, ki jo Maroko izvaja nad tem območjem. Torej, zanima me, kaj se dogaja glede te situacije kaj bodo Združeni narodi naredili za referendum, ki mora biti organiziran v enem od zadnjih okupiranih območij, od zadnjih kolonij. Danke, ah, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Imam vprašanje, eh, ki se nanaša na nekaj, kar ste že povedali. Rekli ste, da želite več preglednosti pri izbiri naslednjega generalnega sekretarja. E, to seveda pozdravljam. Ali bi lahko razložili, kako bi lahko zgledal tak e, izbirni postopek? Drugo vprašanje. Ukvarjali smo se eh, svetom za človekove pravice prezruženih eh, na narodih. To je pri vas eh, tretji odbor in nas seveda zanima, kakšna je situacija v Severni Koreji. Če pogledamo na naslednjo generalno skupščino, nas zanima, kako boste o tem razpravljali tam. Hvala. Hvala lepa. Dobrodošli v najpomembnejšem parlamentu na svetu. Dve vprašanje. Najprej v zvezi z volitvami generalnega sekretarja. V zadnjih desetletjih je postopek imenovanja novega generalnega sekretarja bil ne preveč transparenten in upamo, da bo bodoči postopek eh, vsaj malo bolj transparenten. In Mene zanima, kakšno je vaše mnenje. Ali bi moral eh, naslednji generalni sekretar priti iz eh, vrst eh, držav, naprimer z vzhodne Evrope, ali pa je bolj pomembno, da bi naslednja generalna sekretarka bila ženska. Če si ogledamo torej potencijalne kandidate, Eh, bi eh, eventualno lahko tudi druge geografske skupine dale močne kandidate. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Eh, potem pa drugo vprašanje se nanaša na vlogo EU v Združenih narodih. Tu gre za vprašanje stalnega članstva v varnostnem svetu. Nekatere države članice so predlagale omejitev veto pravic, eh, ko gre za eh, vpraš, eh, zločine, kot je to genocid in podobno. Ali vi vidite kakšne možnosti, da bi varnostni svet Združenih narodov omejil svoje možnosti izkoriščanja pravice do veta? Hvala. Hvala lepa govorila bom švedsko. E, rada bi vam zastavila vprašanje glede tega, kaj vi počnete in e, kako se obravnava vprašanje Romov po svetu. Tu gre za 10 milijonov ljudi, ki so marginalizirani, ki nimajo delovnih mest, izobraževanja, spodobnih življenjskih standardov. Kaj delajo Združeni narodi o tem? Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Eh, presrčno dobrodošli. Pred nekaj meseci smo imeli zelo zanimivo poročilo tu v odboru o vlogi Združenih narodov in eh, Evropske unije znotraj Združenih narodov. Od vas bi rad slišal, kakšne resne perspektive obstajajo za reformo varnostnega sveta. Eh, torej, eh, v poročilu smo govorili o tem, da bi morale biti zastopane regionalne organizacije na mesto eh, petih zmagovalk v drugi svetovni vojni. Ali menite, da je to možno ali pa je to politično izključeno v sedanjih okoliščinah? Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod eh, Likentov, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Dobili boste vtis, eh, da boste tudi v tem odboru našli odlične kandidate za bodočega generalnega sekretarja, vendar Združeni narodi ga morajo izvoliti. No, ali imajo Združeni narodi učinkovit in eh, vzdržen sistem za varila, eh, ko se pripravljajo krize. Ali lahko Združeni narodi učinkovito prepoznajo situacijo, ki se lahko prelevi v nekaj slabšega, hujšega? Drugič, vi ste tudi predstavnik Evropske unije. Eh, ali menite, da Evropska unija eh, dejansko vse bolj govori z enim glasom v Združenih narodih in kakšne so možnosti za to. Hvala. Hvala lepa. Morda bo prekratko, eh, vendar poskušal se bom dotakniti vseh vprašanj, ki ste jih omenili. Reforma Združenih narodov. Eh, mislim, da je spodbuden korak naprej, da smo naredili ta eh, transparentni postopek izbire in eh, spraševanja kandidatov za naslednjega generalnega sekretarja. Eh, to bomo pač naredili tako, kot smo to napovedali. Začeli bomo 11. aprila. Vsak napovedani kandidat se bo predstavil v generalni skupščini in Eh, za vsakega bomo imeli eh, sestanek, eh, člani bodo lahko zastavljali vprašanja in tu bodo predstavniki civilne družbe prav tako prisotni. Tega do sedaj še nikoli nismo imeli in to lahko potencialno spremeni situacijo, kaj ti varnostni svet lahko da seveda svoj predlog na koncu procesa. Eh, vendar mi smo videli, da se kandidate dosti krat najde v eh, tajnih eh, pogovorih in težko bo slediti tej tradiciji. Če bo večina držav proti temu. Tu gre dejansko za kandidata za najpomembnejšo službo v našem svetu. Eh, ne vem, odkot prihaja naslednji generalni sekretar eh, katerega spola bo. Člani bodo pač eh, o tem odločali bolj kot kdajkoli prej. To ni velika sprememba, je pa to vsaj začetek bolj transparentnega postopka. Reforma varnostnega sveta. Mi vsi vemo, da je to zelo počasen proces, ki traja 20 let. nisem prepričan, da vam lahko obljubim, da bo reforma zaključena v mojem letu. Mislim pa je v generalni skupščini neka nova energija pri razpravi o reformi varnostnega sveta in uh, tu imamo dejavne zelo sposobne diplomate in prepričan sem, da bomo sleko prej imeli tudi varnostni svet, ki bo reformiran in ki bo sestavljen tako, da odraža bolj geopolitične danosti novega stoletja. E, potem pravice do veta. Tu imamo posebno spodbudo ki jo podpirata Britanija in Francija kot stalni članici varnostnega sveta, katerakoli država članica ki je stalna članica ali pa izvoljena članica varnostnega sveta, ne sme eh, glasovati proti ukrepom, ki preprečujejo genocid in podobne zločine. To eh, je pravzaprav posledica novega kodeksa. Eh, večina članic Združenih narodov je ta kodeks podprla. Tu gre za moralni kodeks, ki je pa zelo pomemben in upam, da bo vse več eh, članov Združenih narodov, ne zgolj navadna večina, temveč bo velika prepričljiva večina podprla ta kodeks eh, obnašanja in da bo to pravzaprav tudi povezano z razpravo o vetu. eh, razvoj politike eh, in agenda 2030. Mislim, da moramo spomniti naše vlade, tudi tu v Evropi, da so se v Addis Abebi zavezale za določene stvari eh, poleti in tudi v Parizu po zimi in tu gre za povečanje razvojne pomoči najmanj razvitim državam, da bi se borili ekstremnim neenakostim med državam in najmanj razvite države naj bi bile kos eh, podnebnim spremembam in eh, naj bi zagotavljale tudi trajnostni razvoj treba je torej spoštovati te dogovore eh, in nespremljivo je, če se portfelji za eh, razvojno pomoč uporabljajo potem za domače namene, naprimer za begunsko problematiko ali eh, za druge namene. Če želimo, da bomo uresničili pomembne dogovore iz preteklega uh, leta, ne smemo zmanjševati zavez. Uh, torej, mi moramo dejansko izpolniti svoje obljube. Zahodna Sahara. Uh, Tu je varnostni eh, svet eh, večkrat sklenil da se morajo stranke dogovoriti. Severna Koreja, tu imamo dva tira. Eh, po eni strani imamo zelo močno obsodbo jedrskih poskusov v strani varnostnega sveta in imamo tudi zelo jasno poročilo o eh, nespoštovanju človekovih pravic. Eh, Ne, zavedam se eh, in nič ne vem, da bi se posebej ukvarjali z vprašanjem Romov, vendar se seveda ukvarjajo eh, v eh, odboru za človekove pravice, s človekovimi pravicami na splošno in zlora, nespoštovanjem le teh svarilo pred konflikti, torej, da tu moramo postati boljši, ni dovolj, da vemo za konflikte, za nevarnosti, mi moramo imeti tudi ustrezne vere, resurse. Eh, dejstvo je, da se, se begunski tokovi proti Evropi povečali takrat, ko eh, Združeni narodi niso imeli dovolj denarja za hrano in prehranjevanje beguncev. Se pravi, ni dovolj, da smo prisotni, moramo imeti tudi dovolj eh, resursov. Eh, seveda pa lahko izboljšamo sisteme alarmiranja, to moramo še pregledati mislim, da nimam več časa za ta sestanek, se opravičujem, vendar to je bila odlična priložnost, da sem vas lahko srečal. Hvala lepa za vaše izjave in tudi za vašo razpravo tukaj. Upam, da boste uspešni in da boste dosegli večjo transparentnost pri izvolitvi generalnega sekretarja. Eh, Združenih narodov, torej Združeni narodi potrebujejo reforme, transparentnost za to, da bodo verodostojno izpolnjevali svoje naloge takrat, ko Združene narode, narode potrebujemo. Hvala lepa za, vas, eh, eh, za vaš trud in ponovno pridite k malu. kommen jetzt zum Bericht. Gospe in gospode, poročilo o Albaniji je sedaj na vrsti. Prepričan sem, da nas bo kolega Fleckenstein dvignil na visok nivo in tako kot eh, vsi drugi, pričakujem sedaj z velikim veseljem njegovo poročilo. Eh, spoštovani dragi predsedujoči, Drage kolegice in kolegi, osnutek poročila eh, so člani AFETA prejeli že 26. januarja. Albanija ima od junija 2014 status kandidatke in komisija pričakuje za dostne napredke pri petih ključnih prednostnih področjih, eh, zato da bi lahko začeli pristopna pogajanja. Ena izmed eh, najpomembnejših točk je reforma sodstva. To je prioriteta za albansko vlado, pa tudi za opozicijo. In po anketah pravi več kot 90 odstotkov prebivalstva, da je to najpomembnejša reforma za njihovo državo. Strokovnjaki so Eh, temeljito pripravili delo in eh, mi sedaj čakamo na priporočila Beniške komisije, zato da bi potem tam lahko sprejeli ustrezne zakone in ker je še teže, da te zakone potem še implementirajo. Nadaljna ključna področja so reforma javne uprave, boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu in zaščita temeljnih svoboščih in človekovih pravic. Vse to je zapisano ene poleg drugega, vendar brez dobre reforme sodstva bo težko eh, urediti preostale točke. 8. 9. februarja smo imeli pogovore v Tirani, Edward eh, Kukan in jaz sva bila tam, hotela sva pokazati, da je potrebna eh, kooperacija, ki presega strankarske meje. To je potrebno zato, da uresničijo te pomembne reforme. To sodelovanje in to uresničevanje je potrebno čim prej. E junija 2017 so volitve, od jeseni naprej bo eh, predvolilni boj in eh, če te reforme nočejo obravnavati v času predvolilnega boja, se morajo vsi hitro dogovoriti. Premijer, predsednik parlamenta, šef eh, opozicije, veleposlaniki EU in Združenih narodov, so se pogovarjali eh, z nami in eh, po vseh teh pogovorih smo bili delno optimistični. Mi menimo, da moramo tesno spremljati in opazovati ta eh, proces reform, se pravi, potrojben je monitoring tudi strani komisije. Oziroma, treba je to zagotoviti z obstoječimi instrumenti. E, torej, poročilo ima spodbuden ton, e, saj se primerjamo z izhodiščno situacijo pred enim letom in situacijo v drugih državah. Cilj je, da e, spodbudimo Albance naj hodijo hitreje in brez oklevanja po začrtani poti. Pet prioritete za reforme so opisane tudi v poročilu o napredku komisije, opozicija in vladna večina eh, so pozvani eh, naj izvedejo reforme pravosodja in sicer na, podro, na podlagi priporočila Benoške, Beneške komisije Sveta Evrope in konstruktivno morajo sodelovati vse stranke. Reforma javne uprave, eh, torej 2014 in 2015 je bilo nekaj pomembnih reform, eh, na vseh področjih pa teh reform še ne izvajo tako, kot si mi to želimo in kot bi si to morali želeti Albanci. Albanija potrebuje učinkovito upravo za to, da bi izvedla uspešne reforme. Boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Tu so se vlada in parlament eh, angažirali. Tu so sprejeli strategijo 2020-2015 še predtem, vendar treba je okrepiti sodelovanje med posameznimi uh, subjekti in premalo je dejanskih obsedb. Albanija je konstruktiven partner v regiji, je proaktivna eh, pri regionalnem sodelovanju, pomislimo na berlinski ali pa na dunajski uh, vrh aktivno sodelovanje s sosedami in državami članicami EU kaže tudi, kakšne eh, zamisle imajo v zvezi z begunsko krizo in kakšne priprave izvajajo. Eh, tudi njihovo mnenje glede neutemeljenih eh, prošen za azil Albancev v EU državah poznamo. Eh, seveda pa je tu še veliko kritičnih točk. Lokalne volitve niso bile take, kot bi si to želeli. Glede tega imamo jasno poročilo. Potem eh, tuji bojevniki, strah pred njimi eh, v Albaniji je upravičen. Vendar z različnimi službami in tujimi organizacijami poskušajo sodelovati in biti kost temu vprašanju, Eh, pozivajo k krepitvi odbora za pridruževanje in stabilizacijo. Kdo je sodeloval v tem odboru, ve, da eh, ta odbor ni bil pišk, vreden piškavega oreha eh, v sedanji obliki. Notranje albanske konflikte treba razčistiti pred samim sestankom odbora. Eh, dopolnil bom poročilo tudi na področju izobraževanja, varstva okolja, energetike. Velim se razprave z vami v zvezi s tem osnutkom in veselim se sodelovanja s poročevalci v senci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Fleckenstein. Eh, pomembno je, da ste povedali, da želi prebivalstvo v veliki meri eh, pravno državo in to velja tudi za druge eh, države na Balkanu. Včasih niso državljani ovira, temveč tisti, ki so vmes. Ti so tisti, ki ovirajo stvari. In mi se moramo potruditi, da se to ustavi. Gospod Preda, ki nadomešča poročevalce v senci iz ELS. Uh, uh, eh, gospod Kukan je naš poročevalec v senci in ga danes ni tukaj in jaz bom sedaj govoril v imenu svojega kolege. Kot je poročevalec eh, že eh, dejal, sta gospod Kukan in Flekenstein prejšnji teden bila v Albaniji, da vidite, kakšni so dogodki in razvoj prisodni reformi in kako je z dekriminalizacijo. Eh, gospod Kukan je bil zadovoljen z obiskom, hotel je spodbuditi vse politične voditelje za konsens pri reformah. Eh, strinja se s poročevalcem, da je Albanija naredila napredek pri reformah, pri ključnih področjih. Izpostavil je, da bo implementacija ključnega pomena tudi za oceno. Politični dialog in konsens eh, sta glavna izziva za reforme v Albaniji. Treba je podbujati dialog za to, da se premakne integracijski proces, zakon o dekriminalizaciji, do katerega so eh, prišli v konsenzu je dober primer eh, političnega sodelovanja med eh, vlado in opozicijo. Albanija sprejema pomembne reforme, ki bodo spremenile značaj države v veliki meri. Eh, reforma pravosodja je najbolj kompleksen proces. Evropska unija in druge države so se zelo potrudile in pomagale pri pripravi te reforme. Bo pa seveda pomembno, da albanski politiki prevzamejo odgovornost eh, pri eh, sprejemanju in implementaciji reform. Eh, omenjena so bila priporočila Benoške, Beneške komisije kot vodilo za reforme. In politični voditelji morajo slediti tem priporočilom. Gospod Eh, Kukan tudi poziva k oblikovanju močnih eh, mehanizmov za monitoring reform na področju sodstva. Potem eh, imamo še druga vprašanja, ki jim moramo posvečati eh, eh, pozornost eh, reforme javne uprave, eh, priporočila odhira, eh, svoboda medijev in tako naprej. Albanija pozitivno prispeva k regionalnemu sodelovanju, želi izboljšati odnose s Srbijo. To moj kolega pozdravlja. Albanija je tudi usklajena z evropsko zunanjo politiko. In ne nazadnjo se gospod Kukan zahvaljuje poročevalcu za dobro pripravljen osnutek poročila in eh, izpostavlja, da je bil gospod Flekenšajn zelo odprt za razprave in izmenjavo v tem kontekstu. Najlepša hvala. Yeah. Ja. Hvala, gospodine predsjedniče. Čestitam kolegi. Najlepša hvala, gospod predsednik. Čestitke gospodu uh, Fleckensteinu za poročilo o Albaniji na poti v Evropsko unijo. Eh, prejšnje poročilo eh, je bilo namenjeno podelitvi statusa kandidatke. Tokrat pa gre za vprašanje začetka pogajanj. Eh, komisija izpostavlja izboljšanje odnosov med vlado in opozicijo in pet ključnih področji je omenjenih. Pomembno je, da obstaja sedaj nacionalni svet za evropsko integracijo, eh, da se eh, reformirajo javne finance, da se je pripravila strategija decentralizacije in zakon o lokalni samopravi. Še veliko reform je pred Albanijo, naprimer na področju pravosodja, boj proti korupciji in visokosti visoki brezposelnosti eh, mladih, zagotavljanju pluralizacije medijev, eh, konstruktivni eh, politični dialog je potreben, v katerem sodelujo vse politične sile. Hvala lepa. Hvala, spoštovani kolegi. Najprej bi čestital gospodu Fleckensteinu za njegove napore pri pripravi eh, tega zelo dobrega in uravnoteženega poročila o Albaniji. Torej, v teh predhodnih pogajanjih moramo tudi prepoznati vlogo Albanije za regionalno stabilnost. To bo pomagalo tudi pri um, premestitveni schemi za sirijske begunce. V zadnjih letih je Albanija uh, zabeležila napredek pri doseganju eh, kriterijev iz eh, Evropske unije, torej zlasti na področju decentralizacijske strategije, eh, reforme javne uprave in pa boja proti korupciji. Naslednje reforme pa zahtevajo sodelovanje med vlado in opozicijo, zlasti na področju reforme pravosodja in to bo zahtevalo več naporov. Naj omenimo še pozitiven korak naprej in sicer gre za nacionalni svet za evropske integracije. To bo lahko igralo eh, vodilno vlogo pri ehm, reformah Albanija je naredila tudi napredek v smeri delujočega gospodarstva, ampak še vedno obstaja predvsej eh, pomemben sivi sektor. Albanija je soočena s precejšnjimi izzivi, eh, vlada je naredila nekaj korakov v pravo smer, ampak še vedno je korupcija precej eh, obsežna in eh, vlada se mora še naprej boriti proti temu fenomenu, ki spodkopava državo. Kot eh, poročevalec v senci za skupino Alde bi vas rad opozoril tudi na napredek vlade na področju varovanja pravic in svoboščin skupnosti LGBT in tudi sprejetje ukrepov za zagotavljanje pravic za etnične eh, skupnosti, eh, med njimi tudi Rome. Hvala. Gospod Meserič. Hvala lepa. Tudi sam bi se najprej zahvalil poročevalcu za to zelo eh, pravilno, uravnoteženo poročilo in eh, kot skupina pozdravljamo njegove napore. Sam bi se osredotočil na tri navidezno manj pomembna vprašanja, kaj ti eh, na tri glavna vprašanja ste že odgovorili. Torej vidimo, da imamo dva nova uh, komisarja, ki sta odgovorna za uh, varstvo uh, otrok in pa za boj proti mučenju, ampak ne vemo, če je predviden kakršen koli proračun za delovanje teh, tega organa. Uh, Torej, zanima me tudi, kakšna je vloga za lokalne organe in za uh, urbanistično načrtovanje, kajti to je tisto področje, kjer je korupcija najbolj razširjena. Imamo zelo dolg seznam vseh okoljskih vprašanj, imamo pač. Um, hidroelektrarne eh, in eh, celo vrsto drugih eh, povezanih vprašanj in tudi mi bi želeli, da albanska vlada predoči nekaj akcijski načrt za okolje, za vzdržne energetske vere in vnaprej se že veselim dobrega sodelovanja. Torej, eh, v tej, eh, tem osnutku resolucije o Albaniji imamo nekaj primerov, kjer je omenjen tudi napredek. Pri drugih točkah pa vidimo, da država ni zainteresirana za to, da bi spoštovala svoje obveznosti, obveznosti, ki izhajajo iz, eh, Kopenhagen, iz pravil Kopenhagenskega sporazuma. Eno, en problem je ekspanzionizem, naprimer ta ideja Velike Albanije. Uh, in to je uperjeno v um, sosednje države, tu gre za ozemeljske zahteve v Srbiji, v Makedoniji oziroma v bivši Jugoslavijski republiki Makedoniji uh, in uh, drugih državah. Prav tako imamo vprašanje um, človekovih eh, pravic, torej ne gre samo za Rome, temveč tudi za 300 eh, tisoč eh, prebivalcev, ki so grškega izvora, ki živijo v severnem Epirosu. Torej, država Albanija tudi uničuje cerkve, ortodoksne, torej pravoslavne cerkve in imamo primer, kjer je grški državljan uh, takšno crkev obnovil in sedaj je izpostavljen grožni, da bo areteran in eh, zaprt. Prav tako se ne sme učiti grškega jezika v manjšinskih šolah. Vse je uperjeno tudi v to, da manjšine sploh ne morejo delovati istočasno imamo vedno več eh, islamskega ekstremizma v državi in tujih borcev je vedno več. Ti se borijo proti Zahodu in podpirajo islamsko državo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo Tanji Fajon. Thank you, thank you, Hvala predsedojoči. Najprej bi se zahvalila poročevalcu za zelo dobro in uravnoteženo poročilo. Zadeve v Albaniji lahko vidimo zelo pozitivno, ko govorimo o ključnih eh, prioritetah. Sama bi omenila nekaj točk, zlasti eno, torej tu gre za področje kjer je treba narediti še precej in sicer gre za reformo sodstva. To pozdravljam kot prioriteto vlade in eh, dobro se mi zdi tudi to, da družba to podpira in eh, pozvala bi vse deležnike, da pospešijo to reformo in da naredijo vse, kar je potrebno za to, da lahko naredimo hiter korak naprej. In podpiram tudi prizadevanja poročevalca in drugih kolegov v Evropskem parlamentu. Kar se tiče eh, regionalnega sodelovanja, bi v tem kontekstu poudarila pomembnost berlinskega procesa. Tu gre zlasti za eh, boljšo, boljše povezovanje na področju eh, prometa, eh, izobraževanja mladih in tako dalje. Torej, zlasti ti slednji projekti morajo biti posebej izpostavljeni v državah Zahodnega Balkana, kaj ti, če mladina izgubi upanja, potem država izgubi prihodnost in moramo ustaviti. Uh, to, ta beg možganov in eh, spodbujati kroženje možganov v regiji in v Evropski uniji. In še nekaj besed o svobodi medijev. To je bilo že omenjeno. Eh, na eh, medije se izvaja stalno politične, stalne politične in gospodarske pritiske, in kar vodi v neko avtocenzuro in to preprečuje medijem, da bi dejansko izvajali svojo ulogo v družbi. Hvala lepa, Tanja. Sedaj pa dajem besedo zastopniku komisije, um, gospodu Ciglerju. Hvala lepa. Komisija je v uh, zadnjem poročilu o Albaniji uh, zapisala, kakšna je situacija v Albaniji in uh, kakšne reforme so še pred njo, zlasti so bile tudi večkrat danes omenjene institucionalne reforme. Torej, reforma sodstva, to pričakujemo, da bo sprejeta v prihodnih eh, mesecih in to bo vključilo tudi ustrezno izbiro sodnikov in pa eh, tožilcev in to bo tudi jasno sporočilo Evropske unije, da je Albanija naredila, kar je potrebno in da je pripravljena za eh, pogajanja, o pri, torej predpristopna pogajanja. Ampak istočasno pa se morajo še naprej boriti proti korupciji, proti organiziranemu kriminalu. E, to, tudi vprašanje človekovih pravic se e, pojavlja, torej vse to e, moramo še obravnavati. Poleg tega imamo še druge izzive na področju reform, ki jih ne smemo pozabiti torej eh, zakonodaja ki je bila decembra sprejeta mora biti sedaj tudi um, izvedena in to bo tudi jasno pokazalo da je Albanija um, angažirana v smeri uh, spoštovanja svojih eh, zavez istočasno mm -hmm je treba prioritetno obravnavati tudi eh, prihodne volitve, eh, reforma volilnega sistema, to bo prihodne volitve bodo leta 2017 in eh, te reforme morajo biti sprejete precej vnaprej. Torej, to je povezano tudi z reformo javne uprave in tu je tudi transparentnost ključnega pomena. E, ta e, rezolucija, osnotek rezolucije, ki jo je predstavil gospod Fleckenstein, e, kaže na številne izzive, s katerimi se bo morala Albanija soočiti v prihodnih mesecih in veselimo se, da bo ta rezolucija sprejeta, kajti podaja jasne smernice za sodelovanje z Albanijo v prihodnosti. Torej, v prihodnih mesecih bomo imeli celo vrsto intenzivnih dejavnosti za Albanijo, imeli eh, bomo eh, pododbor za eh, PNZ marca, prav tako bo gospa Mogherini obiskala Albanijo marca in konec marca bomo imeli dialog na visoki ravni o pridružitvenem um, postopku, temu bo predsedeval uh, komisar uh, Han in uh, na to bomo imeli konec marca tudi srečanje šestih ministrov zunanje zadeve v Tirani. Torej komisija bo še naprej jasno uh, in uh, tesno spremljala vse, uh, vsa dogajanja v Albaniji in uh, uh, upamo, da bo Albanija pokazala, da je pripravljena na. Thank you very much. Uh, Mr. Fleckenstein, would you like to say a few Hvala lepa, gospod Fleckenstein, bi radi še kaj dodali? Ja, samo par besed v nemščini. Izobraževanje, okolje, cela vrsta točk je bila naštetih, ki bo morda v poročilu potrebovala bolj izrazito mesto in eh, glede tega bom dobro sodeloval z poročevalci v senci. Delo in um, Gospodarska reforma, to je pomembno, kajti mladi morajo dobiti priložnost, morajo videti luč na koncu predora, če želijo sodelovati pri reformi države. Zato je pomembna pravosodna reforma in tudi druge zadeve. Ko bo to sprijeto? Ko bo sta vlada in opozicija sprejeli odgovornost, kajti gre tudi za ustavne spremembe, potem bomo lahko mnenja, da bi morala komisija jasno predlagati svetu, da začne z predpristopnimi pogajanji. Eni točki pa bi ogovarjal, namreč kolegu iz Grčije. Mogoče je res, da zaradi regionalne reforme, da se ta tiče tudi interesov Grče in grških Albancov. Ampak država ima res veliko problemov. Problem grške manjšine v takšni meri, kot ste vid prikazali, mi ni mogel prikazati ali potrditi noben kolega. In prav v slavna crkva, ki je bila oziroma ortodoksna crkva, ki je bila tukaj eh, uničena, je bila garaža. Zato moramo biti pri takšnih točkih zelo konkretni, zato da res lahko ukrepamo, kadar je to treba. Grška manjšina v Albaniji ni zelo prizadeta. Zahvaljujem se za pohvalo. Bomo imeli dobre razgovore in predložili dobro poročilo, ki bo prijelo veliko večino, upam. Hvala. Uh, Hvala, gospod Fleckenstein. Hvala za vaše prizadevanje pri pripravi poročila. Albanija je na poti v EU, ampak kot smo videli, je komisija še opredelila določene točke pred otvoritvijo predpristopnih pogajanj. In Eden od ključnih pogojev pa je tudi um, nekakšen sporazum med opozicijo in pozicijo, kar pa ni samo v Albaniji, tako ampak tudi v drugih državah v regiji. Še nekaj tehničnih rok za vložitev predlogov sprememb. Zaporočilo Albanije 25. februar ob 12. 21. marca bomo imeli drugo obravnavo v odboru in 22. bomo glasovali o tem in upamo, da bomo lahko v prvem tednu aprila glasovali o njem na plenarnem zasedanju. S tem zaključujemo to točko in nadaljujemo z 12. točko. To pa je poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015. Gre za edinstveno priložnost, kaj ti razpravljali bomo o prvem osnutku poročila kolega Kristjana Dana Prede in potem, ko je včeraj Bosna vložila formalno prošno pri nizozemskem predsedstvu v okviru Sveta za zunanje zadeve. To je zelo pomemben institucionalni političen korak za Bosno in Hercegovino in iskreno čestitam predsedniku gospodu Čoviču, torej predsedniku predsedstva, sem celemu predsedstvu zunanjemu ministru in sem drugim akterjem, ki so bili vključeni v to. Pričakujemo, da bo nizozemsko predsedstvo to točko ustrezno umestilo na dnevni red sveta in da bo v skladu z običajnimi postopki svet prosil komisijo oziroma pozval komisijo naj pripravi mnenje o tej prošnji. Vemo, da je pot za Pelsno in Hercegovino še dolgo, ampak ker so bili žrtev agresije in je država, ki je najbolj trpela pod agresijo Miloševičevega režima, je to korak, da to državo spravimo od Dajtovskega sporazuma proti Evropski uniji in med tistimi, ki ste, se, ki ste bili ključni igralci v parlamentu za to temo, je bil zagotovo naš poročevalec, zato mu dajem besedo, da nam predstavi poročilo v luči novih pozitivnih okoliščin. Kristjan, beseda je tvoja. Hvala lepa, gospod predsednik. Govorimo o poročilu, vendar kot je že bilo povedano, E, torej, čeprav nam pravijo poročevalci, to besedilo ni priznano kot poročilo. To je seveda velika neskladnost. Torej, nič ni bilo razrešeno glede odprtega vprašanja. Že drugo leto pripravljamo besedila, e, ki e, jih obravnavamo kot priporočila, poročila pa niso kot taka priznana. Torej, sedaj, ko želimo sprejeti Bosno in Hercegovino v Evropsko unijo, mora to biti tudi priznano. Kot je predsednik eh, že povedal, je bil včeraj pomemben trenutek, 15. Eh, februar 2016, eh, to je pomembno za odnose EU-Bosna in Hercegovina, predsednik Čovič ki sedaj vodi državo, je uradno uložil kandidaturo za članstvo. In sicer po poročilu komisije, ki je bilo pozitivno o evropski poti te države. Prišlo je do napredka in seveda obstaja povezava med poročilom in včerajšnjo proslavo. Eh, tu smo videli veselje ob dejstvu, da eh, želijo bosanske eh, oblasti in prebivalstvo uresničiti svoje evropske cilje. To je seveda pomembno za samo prebivalstvo, kot tudi za države v regiji na Zahodnem Balkanu. Pomembno je to tudi eh, za Evropsko unijo, saj to kaže, da evropski model še vedno ima zadostno privlačnost. Torej ta kandidatura je jasen dokaz za to in je zaradi tega tudi zelo pozitivna. Vendar ne smemo se slepiti. Sama kandidatura je začetek. Pred Bosno in Hercegovino je dolga pot, sedaj imamo tu eh, temelje in naprej pa potrebujemo graditev. Eh, ob mislim, da moramo ostati realistični, konsolidirati moramo že opravljeno delo, odpirati nova gradbišča, ki bodo potrebna za to, da se Bosna in Hercegovina približa Evropi. Ne smemo eh, imeti neko obsesijo z datumom. To je druga stvar. Treba se lotiti dela. Glede opravljenega dela pa želim povedati, da sem vesel, da moram že spremeniti drugi odstavek v svojem poročilu, kajti prejšnji teden smo slišali, da je svet ministrov 26. januarja sprejel eh, mehanizem za koordinacijo evropskih zadev 9. februarja eh, pa je eh, sprejet tudi eh, dogovor glede gospodarskih stikov in ureditev odnosov s Hrvaško je seveda tudi zelo pomembna. Eh, za presojo kredibilnosti te agende sprejete julija 2015. Eh, baza sedaj začenja veljati. Eh, mehanizem za koordinacijo mora biti čim prej usklajen. To je pomembno za evropsko prihodnost Bosne in Hercegovine. Potrebni so konsenzi. V Sarajevu si prizadevajo za eh, prilagajanje sporazuma o sodelovanju in stabilizaciji eh, in eh, Eh, treba je seveda tudi ustrezno še odgovoriti na vprašalnik Evropske komisije. Eh, torej, eh, sedaj ima malo časa, ne morem se dotakniti vseh tem, ki jih imam v besedilu. Rad bi spostavil samo pomembne točke. Pomembne so reforme iz agende, te se morajo nadaljevati. Gre za socioekonomski položaj države. Eh, se je treba zeti resno. Usporedno morajo teči politične reforme, ki bodo pomagale, da Bosna in Hercegovina postane eh, inklusivna eh, država. Eh, potrebni so konkretni rezultati. Potrebne Potrebna je seveda tudi pomoč političnih strank. Treba se ustrezno boriti eh, proti korupciji in tu igrajo politične stranke pomembno vlogo. Eh, državljani zahtevajo tudi neodvisno sodstvo, boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu je treba uskladiti, koordinirati. Eh, eh, saj obstajajo tudi v državi eh, teroristične celice in eh, treba je spoštovati odprtost družbe, medijev, neodvisni mediji so potrebni. Eh, saj so eh, hrbtenjača demokratične družbe. Hitro je treba razrešiti vprašanja finančnih storitev. Tu so bile upravljene Eh, eh, študije za Zahodni Balkan in tu vidimo, da so potrebni ukrepi. Eh, toliko o mojem poročilu. Pričakujem sedaj besede poročevalcev v senci in pričakujem dobro sodelovanje s kolegi za to, da bomo pripravili to dokončno poročilo, o katerem bo glasoval parlament. Merci beaucoup. Uh, Hvala lepa poročevalcu, gospodu Predi. Sedaj pa dajem besedo eh, poročevalcu v senci, eh, gospodu Kano. Report. Hvala lepa. Čestital bi kolego Predi za poročilo o Bosni in Hercegovini. Včeraj smo praznovali uradno uh, kandidaturo za uh, članstvo. In ta perspektiva ostaja upanje za to državo. Pot bo dolga, ampak je tudi pomembna. Kako bo Bosna napredovala, je zelo pomembno tudi za Evropsko unijo, kajti želimo nesti stabilnost in blaginjo v našo sosesko. Veseli me, da ima Bosna mehaniz, koordinizacijski mehanizem. To so dobre novice. Še vedno pa moramo videti, kako bo ta mehanizem deloval v praksi. Skrbi me zaradi tega, kako je bil mehanizem ustanovljen brez posvetovanja z državami članicami, civilno družbo in državljani. Prav tako se zdi, da mehanizem omogoča neenakosti pri um, samem. Um, pogajanju, to lahko podaljša uh, pogajanja in škri, o, o šibi um, eh, vlogo institucij. Videti moramo tudi, kakšna je sodna praksa. Kot del strukturiranega dialoga si moramo prizadevati, da še bolj profesionaliziramo uh, te institucije. Če ne bomo izkazali um, spoštovanja za vladavino prave, okrepili pravosodja, potem bo in sodstva, potem bodo napori za manj. Pomembna prioriteta pa je tudi gospodarstvo. Vlada mora odgovarjati za reforme in vzpostavitev pozitivnega poslovnega, pozitivne poslovne klime. In potrebna so tudi reforme, eh, pokojninska reforma in pa reforma delovnega trga. Bosna to potrebuje. Uspeli bomo le, če bodo državljani neposredno pridobili z reformami. Hvala lepa. Hvala lepa. Iz EKR-a ni nobenega kolega, zato dam besedo Jozu. Hvala. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi jaz bi, jaz bi rada začel s čestitkami gospodu eh, napredi k temu celovitemu poročilu in tudi k temu, kar on sicer počne ob eh, tem. Bosna in Hercegovina je včeraj zaprosila za članstvo. Predtem je eh, dala dva do, pomembna dokumenta. Eno je koordinacijski mehanizem, drugo pa je načrt pogajanj o eh, prilagajanju eh, stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma in pred kratkim pa je bil sprejet načrt za reforme 2015 do 2018. Sedaj pa so že pripravljeni akcijski načrti za ta reformni načrt. Pomembna je torej prilagajanje eh, pridružitveno-stabilizacijskega sporazuma. Eh, do sedaj to očitno ni bil interes eh, oblasti v Bosni in Hercegovini. Sedaj, ko se pa odločajo za ta pomembni korak, morajo tudi razrešiti ta Eh, problem. Eh, torej, tu imamo koordinacijski eh, mehanizem, tu imamo določene probleme, o katerih je govoril tudi gospod Kan. Torej, te reforme bodo prav gotovo komplicirano opravilo. Naj izlušim samo eno razsežnost iz tega reformnega načrta, zato da vidite, pred kakšnimi izzivi je Bosna in Hercegovina. Tu gre za proračunsko konsolidacijo države tudi na nižjih ravneh eh, državne uprave. Tu gre seveda tudi za zmanjšanje javne porabe. To bi pa zahtevalo reforme in eh, omejevanje, zmanjševanje, naprimer eh, pokojninskih, socialnih, zdravstvenih stroškov. To pa seveda ne gre brez večjih težav in prizadevanj za ohranitev družbene kohezije. Torej, Bosna in Hercegovina se sooča s uh, težavno potjo. Včeraj je storila pomemben, velik korak. Upam, da bo to uspešen korak in v imenu Aldeja to podpiram. Eh, podpiram to poročilo in mi bomo s svojimi predlogi sprememb eh, poskušali še izboljšati kakovost. Hvala lepa, kolega Radoš. Prav gotovo bo to pomemben prispevek. Sedaj pa, kolega Mesarič, potem pa Hrvaško-Slovenski blok. Um, Hvala, predsedujoči. Nisem poročevalec v senci za to temo, ampak eh, kolega Igor Šoltes je v Ugandi na službenem potovanju, pošilja pozdrave poročevalcu in me je prosil, da povem, da je zelo zadovoljen s tem poročilom, ki je zelo strnjeno. Eh, vseeno pa ima zelo jasno vsebino. Dovolite pa mi nekaj malih detajlov. Torej, vloga prošnje za kandidaturo moramo, je nekaj, kar moramo pozdraviti in pozvati bi morali države članice, da aktivno obravnavajo to prošnjo Bosne in Hercegovine in tudi čim prej pošljejo svoj vprašalnik, zato da se bo lahko postopek čim prej začel. Hkrati je jasno, da vloga ne pomeni, da so bile da so dejansko vse refo, potrebne reforme načrtovane ali izvedene, torej pot za Bosno in Hercegovino je še dolga. Ena se nanaša tudi na ustavno reformo in pravosodno reformo in ne moremo ravno reči, da Daytonski sporazum sedaj ovira ta pogajanja, torej če Bosna želi nadaljevati in stvariti sodobno ustavo, se mora vzdaliti od Daytonskega sporazuma in dati enake pravice vsem državljanom, ne pa posameznim etničnim skupinam. Uh, Je pa to, kot vemo, zelo občutljiva tema v Bosni in Hercegovini, jo je treba obravnavati zelo previdno. Kar se tiče reforme pravosodja, ne smemo pozabiti, da je skrb za vojne zločine in uporaba alternativnih metod za tranzicijsko pravosodje, da mora biti to prioriteta nič se ne izvaja od predlogov UNDP od teh prehodnih določb v Bosni in Hercegovini. Še pomembna točka, torej zakon o pravni pomoči je bil na dnevnem redu um, strukturiranega dialoga, ampak ni no, prioriteta, pa bi to morala biti. Dostop do pravnih storitev je ključni uh, element. Rad bi ponovil, da je poročilo strnjeno, vendar vseeno je vsebina popolna in mislim, da bodo kolegi lahko dobro sodelovali s poročevalcem. Hvala lepa. Hvala lepa, dragi kolega Mesarič. Sedaj pa ima besedo Dubrovka Šujca. Izvolite. Hvala, hvala lepa, Andrej. Eh, najlepša hvala, Andrej. Na samem začetku bi se rada zahvalil našemu prijatelju Kristjanu Predi, ki je naredil eh, zelo dobro uravnovešeno poročilo in eh, verjetno ga bomo še nekoliko popravili zaradi novih okoliščin, vendar v vsakem primeru smo zelo zadovoljni napak bi bilo, če danes eh, ne omenimo včerajšnjega dneva, ki je zgodovinski eh, za Bosno in Hercegovino in eh, evropsko pot, prav gotovo tudi za euroatlantsko pot. To je sad velikih prizadevanj predsedstva in celotne Bosne in Hercegovine Eh, s pomočjo evropskega parlamenta in prav gotovo tu ni nikogar, ki bi se zoprstavljal taki poti. Mi želimo Bosni in Hercegovini vse dobro in želimo varnost eh, v tem delu eh, sveta, se pravi v jugovzhodni Evropi, ker menimo, da je to tudi zelo pomembno za nadaljevanje tega procesa. Od Evropskega sveta pričakujemo, da, da Eh, komisiji čim prej mandat eh, za pogajanja, tako da Bosna in Hercegovina eh, dobi ta famozni avi. Kandidatura, to so včeraj izpostavili gospod Han, gospa Mogherini, je bila verodostojna in Danes so se že začeli pogovori v Sarajevu. Dva problema eh, sta razrešena in sicer eh, sporazum o pridružitvi in stabilizaciji kot tudi vprašanje koordinacijskega mehanizma. To je zelo pomembno in prav gotovo so sedaj dozoreli pogoji v Bosni in Hercegovini tako na ravni voditeljev kot tudi prebivalstva. Vsi trije uh, narodi in drugi ki živijo v bosni in hercegovini so dojeli da je to edina pot za napredek bosne in hercegovine vsekakor želimo eh, verjeti da bo eh, deloval eh, model decentralizacije kot tudi model federalizma in menimo da je pomembno da mi v celotnem evropskem parlamentu podpiramo Evropsko unijo, eh, eh, eh, podpiramo Bosno in Hercegovino, to je prioriteta in upam, da bomo vsi delali naprej v tej smeri. Seveda tu obstaja tudi problem terorizma, ki pada na plodna tla v Bosni in Hercegovini, tega ne smemo pozabiti, imamo problem medijev v vseh državah na tem delu sveta. In strinjam se z gospodo Predo, da je treba dejansko pregledati financiranje javnih medijev. Reformna agenda je pač tu, eh, to pa je treba resno vzeti. Ne smemo biti samo veseli. Seveda je to zgodovinski eh, dan pred nami in eh, Bosno in Hercegovino je veliko delo. Spomnimo se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 situacije in eh, reševanja socioekonomskih problemov v Bosni in Hercegovini ne bo enostavno in zaradi tega moramo še naprej podpirati Bosno in Hercegovino. Prepričana sem, da je to tudi splošno mnenje v tem odboru. Hvala. Ja, gremo naprej. Šef delegacije za Bosno in eh, Hercegovino, Tonino Picula, prosim. Seveda moramo čestitati poročevalcu gospodu Predik eh, objektivnemu ne poročilu, temveč dokumentu o napredku Bosne in Hercegovine v preteklem letu. Pred enim letom, naj spomnim, eh, je eh, bila zapisana pisna zaveza vseh voditeljev v Bosni in Hercegovini Eh, o pripravljenosti eh, za reforme in tako je prišlo tudi do uveljavitve sporazuma o stabilizaciji in pridružitvi. Eh, včeraj je formalno zaključen ta postopek s predajo kandidature za polnopravno članstvo. To je ponovno dokaz o tem, da je treba prejti iz Dejtonske v bruselsko fazo. Sedaj je pač treba izkazati evropske kapacitete Bosne in Hercegovine. Tega seveda ne smemo pocenjevati, nikakor pa ne smemo pozabiti na odprte probleme eh, Bosne in Hercegovine na poti k polnopravnemu članstvu. Treba je vzpostaviti eh, učinkovit koordinacijski mehanizem, eh, sem izvajati reformno agendo in prilagoditi sporazum o stabilizaciji in pridružitvi. Treba je seveda spodbujati tudi ustavne reforme, ki bodo v Bosni in Hercegovini okrepili funkcionalne, inkluzivne in eh, eh, druge vidike države. Potrebna je ustavna reforma na načelih federalizma in subsidijarnosti. Kot vodja Evrope. Eh, eh, delegacije evropskega parlamenta za bosno in hercegovino želim izpostaviti da v bosni in hercegovini niso vsi optimistični glede eh, napredka in tudi niso pripravljeni na spremembe. vzpostavitev skupnega organa ni bila eh, eh, uspešna zaradi tega ker so hoteli v skupni poslovnik vnesti etični etnični konsenz. V Bosni in Hercegovini je zelo veliko notranjih blokad in te lahko premaga samo s političnim konsenzom in pripravljenostjo do spremembe sistema, ki je predolgo v. Uh, eh, Gajo predvsem eh, političnim elitam in nedržavljanom. Eh, zelo veliko mladih je brezposelnih, 27 odstotkov je trajno brezposelnih, veliko državljanov v Bosni in Hercegovini nimajo Eh, enakopravnega položaja in eh, upam, da bodo tudi oni kmalo doma občutili rezultate evropskega napredka, ki eh, jih je Bosna in Hercegovina pokazala v zadnjih letih. Hvala lepa, Tonina. Marijana Petir je naslednja, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Čestitke gospodu Predi. K izčrpnemu, uravnoteženemu poročilu čestitke seveda Bosni in Hercegovini, ki je uložila kandidaturo za članstvo v Evropski uniji. Eh, verjamem v evropsko prihodnost Bosne in Hercegovine in verjamem tudi, da je Bosna in Hercegovina naredila korak v smeri prihodnosti, eh, kjer bodo vsi trije konstitutivni narodi enakopravni, enakovredni, eh, imeli enake pravice in možnosti. Danes žal ni tako. Hrvatije so samo na papirju konstitutivni narod, njihova splošna človekova pravica pa so kršena. E, so kršene. In e, v določenih področjih Bosne in Hercegovine so izginili. E, problematičen odnos je tudi odnos medijev do hrvatskega naroda in jezika in področji, kjer so Hrvatije večinski narod in zaradi tega tudi pravim, da se mora ta odnos spremeniti, kajti hrvaški jezik je premalo prisoten v programih javnih eh, medijev v Bosni in Hercegovini, kar je nepravično. Želim vzpostaviti tudi dejstvo, da žal ni prišlo do premika pri eh, varstvu okolja in preprečevanju čezmejnega onesnaževanja in vpliva na okolje eh, in prebivalci slavonskega broda eh, so še vedno pod negativnim učinkom eh, rafinerij v bosanskem brodu in ob meji s Hrvaško se opravljajo Eh, ukrepi, ki bodo vplivali tudi na okolje na Hrvaškem. Tu gre za projekt eh, Zgornji horizonti in poročevalca prosim, da posebno pozornost posveti tudi temu pomembnemu vprašanju. Hvala lepa. Hvala lepa, Marjana. In sedaj gremo z eh, Hrvaške v Slovenijo. Tanja, prosim. Hvala lepa. Um, najprej tudi v mojem imenu čestitke poročevalcu za dobro uravnoteženo poročilo. Že včeraj sem dejala, da je več kot šest let po odpravi vizumov Bosna in Hercegovina naredila izjemno pomemben korak. Korak, ki odpira nove ugodnosti državi um, in teh bo seveda odvisno od hitrosti reform, ki so v rokah odgovornih politikov v državi vse več. Upam, da je ta včerajšnja poteza neka nova motivacija tudi za naprej. Dan bo gotovo zapisan v zgodovino in Bosni in Hercegovini želim veliko hrabrosti in mrljivosti na tej poti, od te bo odvisna tudi hitrost države do Evropske unije. Bi pa želela vzpostaviti še samo vprašanje medijev, zlasti problem vprašanja obstoja nacionalne RTV BHRT. Um, to je pravzaprav edina bosansko-hercegovska medijska hiša in pojavljali so se dvomi o obstoju njenega delovanja in ta televizija je bila še eden redkih simbolov enotnosti. Zdaj, če bi jo ukinili in dejansko naredili neke tri televizije bi govorili o treh državah znotraj ene in pod vprašaj postavili prihodnost Bosne in Hercegovine in tudi integracije v Evropski uniji. Morda ob tej priložnosti tudi poročevalca sprašujem, če ima kakršne koli informacije, kako je zdaj s to javno medijsko hišo in kaj se dejansko dogaja. Hvala lepa. Hvala, ta, hvala Tanja. Še eden sosedin prijatelj. Le, izvali. Hvala, gospod predsednik. Muculmes, gospodin Preda. E, pozdravljam iskreno željo poročevalca, da bi od resolucij prešli na prava poročila o Bosni in Hercegovini in to na poročila o napredku. Vesel sem, da se ta kvalitetno pripravljena resolucija, da, da poroča o napredku, po, poroča o pomembni spremembi v razpoloženju in odločnosti v bosni in hercegovini na poti v evropsko zvezo. Eh, v tem smislu pozdravljam vse tri izraze jasne volje včerajšnjo prošnjo eh, za članstvo v evropski zvezi akcijski načrt za izvajanje reform v obdobju dva tisoč petnajst dva tisoč osemnajst in usklajevalni mehanizem med različnimi ravnmi odločanja. vse to vidim kot dobro in nujno podlago za več skupnih imenovalcev in boljšo dinamiko v približevanju bosne in hercegovine k evropski zvezi. kaj vse se pričakuje so povedali že kolegi pred menoj. Uh, hvala sedaj pa dajem besedo gospodu ciglerju mogoče lahko nadaljujete v slovenščini ali hrvaščini to bi bilo zanimivo. will not be in a position i could do it in polish but Tega žal ne morem, lahko bi nadaljeval po polsko. Komisija pozdravlja to razpravo v pravem času, ki sledi zgodovinski vlogi prošnje za kandidaturo oziroma za pristopno pogajanje. In to izraža željo ljudstva v Bosni in Hercegovini, da se pridruži Evropski uniji. Uh, in kaže, da tudi ta država lahko nekaj pokaže, če vsi delajo proti skupnemu cilju. To pa obratno pomeni tudi, da če te vodje ne sodelujejo, da potem sistem tudi ne deluje. Dovolite mi, da omenim nekaj dosežkov v preteklem letu. Nekateri so bili že omenjeni. Uh, pridružitveni sporazum je stopil v veljavo, to je velik napredek po tistem mestnem um, sporazumu. Imeli smo tudi svet konec leta 2015. Julija lani smo sprejeli tudi reformo agende in začetek izvajanja in omenjeno je že bilo tudi da je bil sprejet nov pogajalski mandat za sprejetje um, prilag, uh, torej tega sporazuma. Vendar pa je to le izhodišče, nismo pa še tam. Potem pa sprejetje usklajevalnega mehanizma in evropske zadeve. Torej, tu se moramo še soočiti z samim preizkusom rea v realnosti. Vemo, da je Republika Srpska tukaj že izrazila svoje pomislike, torej bomo videli, kaj uh, kako bo to se nadaljevalo. Bosna in Hercegovina mora izkoristiti priložnost um, in si še naprej prizadevati za izvajanje reform, to je tudi v skladu s pričakovanjem državljanov in to je ključno tudi za naslednji korak, to pa je, da svet pozove komisijo k pripravi um, poročila o napredku. To bomo naredili, ko bo dovolj napredka pri reformah in ko bomo lahko prilagodili pridružitveni sporazum in ko bo usklajevalni mehanizem deloval. Ta agenda reform mora biti tudi v, izdelan v tesnem sodelovanju z evropskimi finančnimi institucijami in skupaj z njimi bo Evropska unija spremljala to te reforme in jih tudi podpirala v največji možni meri. Kar se tiče poročila in eh, osnutka resolucije, ki ga je pripravil gospod Preda, se za njo zahvaljujemo. Mislimo, da zelo dobro odraža izzive, je zelo ravnotežen in je tudi v skladu z ugotovitvami poročil komisije. Komisija tudi pozdravlja podporo izražena v resoluciji, eh, da se prejde tudi k naslednjemu koraku, predvsem kar se tiče potreb države, potem, da se nadaljujejo eh, prizadevanja pri izvajanju reform na treh eh, stebrih, se pravi socialno-ekonomski, potem vladavina prava in pa javna uprava. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Ciglar. Kristjan bi rad še kaj dodal. Hvala lepa vsem kolegom, vsem, ki ste eh, sedaj spregovorili. Lahko pravzaprav seveda anticipiram določene predloge sprememb, ki jih boste predlagali. To je dobro. Tudi jaz bom predlagal določene spremembe. Do sedaj jih pač nisem unesel zaradi tega, ker sem pač moral spoštovati dolžino besedila. delovanje političnega sistema v Bosni je pomembno. To je eh, sistem, ki temelji na obliki kompromisa, ki je eh, bolj eh, kompliciran, kot si to lahko zamislimo na prvi pogled. In to so pravzaprav tudi razumeli nasprotniki članstva Bosne in Hercegovine, se pravi nasprotniki in eh, zaradi tega je prišlo do nekoliko čudnih spodbud oziroma čudnih pobud. Eh, te pobude eh, želijo blokirati pod določenimi predve, pretvezami evropsko pot. Tako so vodje Republike Srpske predlagale referendum, da bi zablokirali blokirale eh, pot. Blokade eh, so uporabili pravzaprav tudi drugot, eh, naprimer na Krimu. In spomnimo se ruskega ministra za zunanje zadeve, spomnimo se Medvedeva. In s pričo referenduma je prihodnost Krima zapečatena. In tu ta zamisel ne prihaja iz eh, Republike Srpske. Ni se Banja Luka spomnila referenduma, ne smemo biti naivni. In z tega vidika je stališč, mora biti stališče Evropske komisije dosti bolj odločno, kajti tu gre za prihodnost evropskega naroda, tu ne gre za nekaj drugega. In eh, potreben je pogum. ne smemo pozabiti na realnost. Zahvaljujem se vsem kolegom za njihove reakcije. Hvala lepa, da eh, na vprašanje Bosne in Hercegovine ne gledate kot na birokratično vprašanje, temveč na občutljivo politično vprašanje. Hvala lepa, Kristjan, to je bila dobra razprava. Veselim se eh, vseh predlogov sprememb, ki jih bodo predlagali kolegi. Eh, k temu poročilu, ki smo ga videli. V tem eh, kontekstu želimo storiti eh, čim več za to, da se bo Bosna in Hercegovina približevala Evropske uniji. Prepričam sem, da je včerajšnja vloga za prošnje za članstvo v EU služi kot pospešitev te države pri svojih reformah in da ni poti nazaj. In vse tendence separatistov in drugih. Eh, moramo premagati in pravice vseh, ki živijo v Bosni in Hercegovini, morajo biti enake. Torej, potrebujemo ustavno reformo in se odmakniti od obstoječega letonskega sporazuma. Vsem se zahvaljujem za udeležbo v tej razpravi, sedaj bomo nadaljevali rok za vložitev predlogov spremembe 29. februar ob 12. Drugo obravnavo bomo imeli 21. marca, glasovanje 22. v prvem tednu aprila pa bi morali glasovati tudi v Štrasburgu. Sedaj pa gremo na naslednjo točko na dnevnem redu, to pa je številka 13. Tudi to je zelo pomembno poročilo, eno od ključnih poročil za naš lasten portfolio, za zonanjo in varnostno politiko, ker je za EU v spreminjajočem se globalnem okolju bolj povezan, konflikten in kompleksen svet. Poročevalka je gospa Sandra Kalnjete. Prvo obravnavo smo že imeli pred nekaj tedni tako kot vi zelo cenimo delo, ki je bilo tukaj že vloženo zaradi usporedne razprave v svetu in dela, ki ga, je, ki ga opravlja tudi Federica Mogherini. Gre za to zelo pomemben prispevek Evropskega parlamenta, ki jasno izpostavlja vse izzive ki jih imamo kot projekt v naši sosedski okoliščini in kakšna bodo načela, kakšne vrednote in kako jih bomo branili v odnosu z različnimi akteri na mednarodnem prizorišču in kako bomo krepili na splošno mednarodna prizadevanja. Zdaj bom dal besedo gospe Kalnjete, da predstavi to razpravo izvolite. Hvala, predsedujoči, kolegice in kolegi. Prijeli ste osnutek mnenja o EU v spreminjajočem se globalnem okolju. Danes bomo o tem razpravljali. Pričakujem, da po vseh razpravah, kompromisih in uh, razpravah, da bomo najdli tukaj tudi neko skupno. Uh, Eh, pot za EU spremenjoče se globalnem okolju in upam, da bomo tukaj dosegli veliko večino za plenarno zasedanje aprila. Zahvaljujem se kolegom v odboru ki so podali pomembne predloge za osnutek poročila. Predvsem bi se rada zahvalila gospe Mašeraljo Mari za izjemen prispevek k temu osnutku. Vsi se zavedamo, da ustvarjanje globalne strategije za skupno varnostno in eh, zunanjo politiko ni lahka vaja, je pa zelo koristna. Strateg oziroma kulture v Evropi so zelo različne in skeptiki pravijo, da Evropa ni v stanju, da bi lahko bila strateški akter. Zato bi najprej spregovorila o notranjih omejitvah. Najprej bi rada rekla, da je tu vlada eh, pomankanje politične volje potem, da bi delovali skupaj kot Evropska unija in da bi uporabili vse obstoječe zmožnosti in instrumente, da bi dosegli cilje Evropske zunanje politike. Potem pa bom govorila o učinkovitem ti porabi za obrambo, pomankanje sinergij pri obračunu za obrambo. Potem pa še med eh, internimi omitvimi omenjam tudi ne za dosno koherenco notranjih in zunanjih politik. Vsi se zavedamo, da so grožnje, ki so bile opredeljene v strategiji iz leta 2003, ostajajo relevantne. Imamo pa nove zunanje izzive za Evropsko unijo, kot je tudi spletni kriminal, potem neobvladljive migracije, podnebne spremo, spremembe in tako naprej. Potem so tu še različne sile, ki skušajo prodreti meje in iz, iz, iz, podreti svetovni mir. Potem pa so še spremembe v geografskih eh, ravnovesjih. ZDA so tudi preusmerili svoj interes v Azijo in Pacifik, predvsem kar se tiče eh, varnosti in trgovine. Razmišljam tudi o osnutku poročila in s tem sem tudi razmišljala s kolegi in eh, deležniki in smo skušali odgovoriti na vprašanja, kakšni so strateški interesi Evropske unije, kateri bi morali biti prioritete našega zonanjega delovanja, kakšne obstoječe instrumente bi morali uporabiti, kakšne vere bi morali temu nameniti in kakšen bi moral biti splošen pristop za zonanje delovanje Evropske unije. V svojem poročilu sem želela združiti geografski, geografski in tematske pristope k določanju prioritet in ciljev. Potem pa sem še izpostavila tri prednosti. Vsaka lahko vključuje več ciljev. In te prioritete so prva. Braniti evropske države, družbo in vrednote. To pomeni zagotoviti odpornost držav članic, eh, članov, zaveznikov in sosedov. To pomeni spostaviti red in razviti um, evropske sile, ki bodo dopolnjevali NATO-ve sile in bodo lahko izvajali uh, tudi operacije izven meja EU. Druga prioriteta, ki jo predlagam, je zagotoviti stabilnost v širši soseski Evropske unije. To pomeni, da nadaljevati vedno te eh, tesnejše povezovanje tudi za širjenjem Evropske unije. To pomeni upravljanje s krizami. Pomeni tudi, da se poveže zunanje delovanje in notranjo varnost. Pomeni pa tudi, da se poveže gospodarsko gibanje, identiteto in pa varnost. Tretja prioriteta, ki jo predlagam, pa je močnejša Evropa v globalnem redu na podlagi pravil. To pomeni učinkovito večlateralno upravljanje, vključno z trgovinami, mednarodnim monetarnim sistemom, podnebnimi spremembami, spletni prostor in tako naprej. To pa pomeni tudi upravljanje globalnih migracijskih tokov. to vključuje, tukaj je posebna pomer, pozornost namenjena Afriki. Še nekaj besed o instrumentih. Imamo veliko instrumentov, ki so uh, vključeni v naših pogodbah, vendar pa se ne izvajajo ali pa se šibko izvajajo in se ne uporabljajo. Imamo instrumente za obrambo, obvladovanje kriz in odpornost. Imamo večlateralne instrumente. Imamo institucionalne instrumente in rada bi povedala tudi, katere so po mojem mnenju dodane vrednosti, torej od eh, velikega dela, ki ga opravlja gospa Mogherini, potem bela knjiga o obrambi in še kaj. Torej prva dodana vrednost je revizijska klauzula predlagam, da se revizijo izvaja vsakih pet let in uskladi z novim Evropskim parlamentom in komisijo. To bi omogočilo um, preveriti, ali so cili še vedno ustrezni, ali so grožnje in varnostno okolje, v katerem se nahaja Evropska unija, še vedno aktualni. Omogočilo pa bi tudi, da bi novi podpredsednik, visoki predstavnik se vključil v, to, v ta pregled. Druga dodana vrednost Evropskega parlamenta je pa usporedni pregled strani parlamenta. Evropski parlament je parlament Evropske unije in evropsko delovanje bi moral nadzirati ravno v tem kontekstu. potrebno je več zauzemanja strani nacionalnih parlamentov s posvetovanji, ki bodo tako lahko prevzeli tudi eh, lasništvo nad to strategijo. Potem pa še Evropska unija je tudi unija državljanov. Zato moramo zagotoviti boljšo komunikacijo za nje. Veselim se današnje razprave, vaših predlogov in zelo bom odprta pri preučevanju teh predlogov in jih bom skušala vključiti v osnutku predloga. Hvala lepa. Much, uh, Hvala lepa, Sandra. Sedaj odpiram razpravo. Prvi je poročevalec iz, son, iz, sence, iz Portugalske, torej poročevalka iz Sence iz Portugalske, Ana Gomes. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi poročevalki Sandri Kalnjete za odlično podlago za delo in kako je sistematizirala svoje zamisli in z veseljem bom prispevala konkretne predloge, da še nadgradimo določene točke. Mislim, da je res pomembno govoriti o politični volji in morali biti, iti celo dlje. Del problemov, ki jih imamo, je povezan z slabim vodstvom. Ne mislim tukaj na nikogar konkretno, ampak eh, vse skupaj. Ampak to je glavni razlog za to, da smo, kjer smo. Pomembno je, seveda vem, da so tukaj. Uh, omejitve tudi prostorske pri osnutku tega poročila, ampak eh, bom tudi dodala predloge sprememb, tako da bo to možno. Torej, to bi bilo dobro dopolniti, da bi s tem lahko dopolnili to, kar predstavlja Federica Morgerini in da bi lahko to tudi države članice sprejeli. Uh, Zato bi si želela biti bolj specifična glede določenih elementov. Namreč na področju instrumentov pod skupno varnostno in zunanjo politiko. Ti se ne uporabljajo za dostni meri, nekateri se uporabljajo, pa bi jih lahko bolje uporabljali naprimer vse znanje, ki smo ga razvili glede tega tudi v odboru sede. To bi bilo zelo pomembno pri vprašanjih financiranja SZVP. Všeč mi je, kako je Sandra izpostavila nove izzive, nove grožnje, s katerimi so, smo soočeni. lahko bi bili bolj specifični tudi pri izraženju naših interesov. Tukaj bi morali biti formulacije bolj odločne. Uh, uh, v zvezi z instrumenti za te doseganje teh ciljev bi morala biti bolj konkretni. Na področju sodelovanja EU-NATO bi morali najti neko ravnovesje, kajti mislim, da je to za nas priložnost, da uležimo v našo skupno obrambo, da sodelujemo z NATO, kjer to lahko načnemo, ampak so pa področja, kamor NATO ne bo šel in nima interesa, da bi tja šel, mi pa moramo tukaj še vedno zagotoviti našo varnost in obrambo. Zato bi morali tukaj malce spremeniti našo formulacijo, biti bolj konkretni in pogledati tudi, kakšni so naši notranji vidiki, da razložimo, kje smo in zakaj smo, kjer smo, zakaj imamo tuje bojevnike, zakaj mladi evropejci, ki nimajo službe, Eh, so lahko rekrutirani strani teroristov. To je povezano z neumnimi politikami, ki smo jih sprejeli in so eh, povečale brezposelnost, neenakosti, diskriminacije in tega ne moremo spregledati, če se želimo so eh, spopasti z globalno strategijo za delovanje z Evropske unije. Potem, kar se tiče soseske, ne moremo govoriti samo o migranski krizi tu gre tudi za begunsko, največjo begunsko krizo po drugi svetovni vojni in imamo več kot samo moralne zaveze glede beguncev, imamo pravne zaveze in to ne bi smeli kar nekako skriti in izpuhteti pod eh, k, okriljem migracij. Evropa v razširjenem svetu, globalno upravljanje, globalni red. Tukaj se moramo tudi lotiti varnostnega sveta in naše vloge v tem. Tukaj bi morali biti dosti bolj specifični pri formulaciji, kajti to je pomembno tudi iz vidika Brexita, za katerega sicer upam, da se ne bo eh, zgodil, ampak to je nekaj, kar res podkopava to, da bi Evropa lahko naredila neko razliko pri globalnem vladanju, napravljanju. Če bi sprožili reformo varnostnega sveta, kar bi morali, potem bi lahko bil bolj učinkovit pri tudi problemih v naši soseski, kjer se vedno znova kaže neučinkovitost varnostnega sveta. Pogledati si moramo tudi lastne probleme, ki so povezani z globalnimi in sistemskimi problemi. Posvetiti pa se moramo tudi naše vloge pri pri nekako spodbujanju korupcije po svetu zaradi pomankanja kontrole finančnega sistema. To ni samo evropski problem, je pa tudi evropski problem in ti ga morali vključiti, kajti to je povezan tudi z globalnim upravljanjem ali njegovim pomankanjem in številne teorije, ki, oziroma probleme, ki pogojujejo krizo v državah. Eh, potem, ki potem prelislej trkajo na naša vrata. Kar se tiče soseske, uh, bi rekla, da seveda imamo zaveze do naših sosedov, ampak po mojem mnenju bi se morali osredotočiti na namen kriterijev, kot recimo Kevenhavenskih kriterijev, ne glede na to, ali bomo dosegli širitev ali ne, kajti to je dvosmerna cesta, odvisno je tudi od partnerjev, ampak kriteriji sami, ki promovirajo kriterije ne gre. To ni nekaj, kar je povezano z našimi vrednotami. In to so pogoje za boljšo sosedsko in boljši svet. No, po vsem tem pa lahko rečem, da bom vesela sodelovanja s Sandro. In to je res dobra podlaga za nadaljne delo, za besedilo, ki bi ga moralo sprejeti parlament. Hvala. Hvala lepa, gospa Aljo Mari, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi rada čestitala Sandri za njeno delo. Z njo sem delala na samem začetku eh, poročila, zato mi ni treba kaj dosti dodati. Eh, to poročilo zastavlja dva tipa vprašanj. Eh, prvo je, da nas zanima, ali želi Evropa biti neka sila, ne zgolj ekonomska, temveč geostrateška. In eh, drugo eh, je pod vprašanje, ali želi eh, Evropa biti sposobna braniti svoje ozemlje tu se zastavlja seveda tudi eh, vprašanje integracije novih držav. Gre za eh, branitev ozemlja, državljanov in interesov, ne samo ekonomskih interesov, temveč okoljskih, kulturnih in varnostnih eh, interesov. In drugo podvprašanje je, ali eh, je, eh, ali Evropo zanima to, kar se dogaja on stran eh, eh, njenih meja, ali se zanima za pravosodje, okolje zunaj meja, človekove pravice zunaj njenih meja, ali to zadeva Evropo, ali zadeva Evropo mir. In seveda je treba eh, tu pokazati politično voljo in eh, za ukrepanje so potrebna sredstva. Eh, in potem pa eh, eh, odnosi z NATO. Ni dovolj, da smo komplementarni. Spomnimo se, da smo tudi mi stebr NATO. Mi smo največji donatori za eh, vojaške operacije, za financiranje, mi smo tudi NATO. Hkrati pa smo en stebr in tu se zastavlja vprašanje, ali imamo lahko neke specifične akcije. Eh, jaz mislim, da ja. Kateri eh, specifični ukrepi pa so to? To so lahko komplementarni ukrepi. Torej, mi moramo razumeti svojo vlogo in mesto v NATO. Drugo vprašanje, torej, eh, mi se moramo vprašati, ali smo pripravljeni zagotoviti potrebna sredstva. Sredstva za našo obrambo v najširšem smislu, kajti obstajajo nove oblike eh, napada na našo suverenost eh, in delovanje naših držav ali bomo imeli ustrezna finančna in strukturna sredstva. Če želimo evropsko obrambo, ki deluje, moramo imeti tudi sredstva za eh, pripravo na krizo in ukrepanje v njej. To so velika vprašanja, ki jih zastavlja Sandrino poročilo in ta vprašanja si moramo tudi mi stalno zastavljati in tudi našim partnerjem. Hvala lepa. Eh, gospa eh, ali od Marije, gospa Ljusing, prosim. Jaz bom govorila nemško in vas prosim, da vzamete slušalke. Hvala lepa, gospa Kalnjete, za osnutek poročila. Na samem začetku se želim tudi jaz eh, zahvaliti za to, da ste pomembni parlamentarni kontroli in sodelovanju med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom posvetili en eh, razdelek. Mi eh, podpiramo širitev dejanske parlamentarne kontrole na splošno in v zonanji politiki pa prav posebno. Eh, tu se kontrola ne sme odmejevati na navodila, torej tu potrebujemo tudi nek parlamentarni pridržek. Eh, mi moramo zahtevati multilateralno inkluzivno diplomacijo in eh, globalni eh, red, ki temelji na pravilih. Ta diplomacija pa mora seveda biti vključujoča in pravila za globalni red morajo biti Eh, jasna. To so listina Združenih narodov in generalna skupščina. Torej, ta pravila morajo biti zavezojoča za vse. Eh, prav gotovo vas eh, ne bo presenetilo, da obstajajo pri določenih točkah različna stališča. Mi smo strogo proti nadaljevanju militarizacije in obroževanju Evropske unije. In sem sodi tudi vključevanje in sodelovanje z NATO. E, tu e, pri e, delovanju na vzhodu e, je e, e zlasti delovanje NATO e, nevarno. E, tudi zviševanje proračuna za obrambo se nam zdi. E, neprimerno, saj imamo premalo denarja za boj proti revščini in raz, eh, socialne razlike rastejo tudi znotraj Evropske unije. Gospa Kalnjeta v osmem odstavku opisujete sodelovanje z državami v soseščini, to je treba še razširiti, zato da ustvarimo mir in stabilnost. Sicer pa menim, da je potrebna nova usmeritev sosedske politike in da moramo iti v smeri eh, podpiranja pravega eh, socialnega razvoja in oddaljiti se moramo od eh, neoliberalnih tendenc proste trgovine, ki služi samo koncernom. Evropsko sosedstvo ne sme biti žogica eh, določenih eh, interesov. Eh, gospa Kanjete je omenila, kako je težko odpraviti vzroke konfliktov in ugotavljam, da je analiza vzrokov in učinkov evropske politike zelo enostranska. Nimamo nobene analize o tem, koliko je evropska politika povečevala probleme in jih ni reševala. Dosedanja evropska zonanja politika prispeva k problematičnim eh, razvojem. Pomislimo na primer izvoze orožja, eh, potem prosto trgovinsko politiko sem že omenila. Torej tu bi se ustavila. GUE NGL želi biti Eh, posrednik in civilni eh, agent in ne želi pravzaprav eh, stopati po poti intervencij in agresivne politike. Torej, torej s tem poročilom se ne moremo kar tako strinjati, predlagali bomo spremembe in hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Lösing. Sedaj pa dajem besedo kolegi Milanu Mono. Hvala lepa. Tudi sam bi čestital poročevalki za to poročilo. Ta tema je zelo pomembna in poleg tega se mi zdi tudi primeren trenutek za tako poročilo. Torej, če želimo podati tudi glas parlamenta v eh, reformo, ki jo pripravlja gospa Mogherini za Evropski svet junija. Torej, cilj te eh, reforme je zelo ambiciozen. Torej, to je precej bolj ambiciozno, eh, je tudi poročilo eh, v primerjavi z drugimi poročili. Torej, ko smo soočeni s takšnim poročilom, ki je tako zelo obširno, praktično enciklopedično, torej tu je treba pač narediti nek nek seznam prioritet, zlasti na področju obrambe. Veste, da zunanja razsežnost eh, Evropske unije eh, je veliko več kot samo obramba. Torej, tu imamo seveda situacijo v Siriji, eh, Daješ, Rusijo, v Ukrajini, Mali, Sahel in tako dalje. Torej, glede na vse to, kar se dogaja, je eh, seveda v tem poročilu bolj izpostavljena obramba in varnost eh, državljanov. Ampak moramo se zavedeti eh, tega, da Evropska unija ni neko, neka vojaška zveza. Torej, to ravnotežje ni preprosto. In če si pogledamo Eh, člene 3 do 5 eh, pogodbe o delovanju Evropske unije, ki um, govorijo o ciljih eh, Evropske unije. Iz tega je jasno razvidno, da ne gre samo za uh, varovanje državljanov Evropske unije, temveč tudi gospodarskih interesov, zunanje trgovine, boja proti temu ali drugemu, torej veliko ciljev. In meni se zdi, da je to poročilo preveč ne, neuravnoteženo, ki daje preveliko, eh, preveliko težo obrambi. Torej, prav tako je treba uh, govoriti tudi o sosedstvu Evropske unije. Ta regionalni vidik je treba uh, vključiti. Evropska unija. Eh, ima tudi globalno ulogo. Nekatere države Evropske unije so stalne članice varnostnega sveta. Na to imamo eh, naprimer države, ki imajo zelo pomembno zonanjo politiko. V mislih imam Španijo, ki jo najbolje poznam. Naprimer, um, Španija ima zelo pomembne, intenzivne odnose z Latinsko Ameriko, nekatere države imajo takšne odnose z afriškimi državami, torej to je vse zelo pomembno. Poleg tega smo odvisni od zunanje eh, trgovine. Z vsemi državami sveta, torej potrebujemo surovine in tako dalje, ki jih uvažamo iz eh, vseh držav, politika Torej, zunanja politika Evropske unije mora biti ambiciozna. Torej, razumem, da so vsi te vidiki, tudi gospodarski vidik, težko vključeni v vse in gospa Kanjeta je pač morala dati prednost nekaterim temam. Ampak, kot sem prej povedal, eh, takšno poročilo, ki je tako zelo um, ambiciozno, um, potrebuje tudi takšno. Um, takšne razsežnosti. Sam bom uložil amandma zato, da bi s tem vsaj malce uravnotežil to poročilo. Torej, ta cilj je eh, zelo ambiciozen, torej težko je eh, v tako, na tako kratkem besedilu vključiti torej ne samo evropsko obrambo, temveč tudi eh, gospodarstvo, okolje, človekove pravice, trgovino in tako dalje. Torej vse to je težko. Torej zahvaljujem se poročevalki za delo in želim vam veliko uspeha. In eh, sam bom poskušal besedilo izboljšati še z nekaterimi predlogi sprememb. Uh. Hvala lepa. Res je škoda, da tako pomembno poročilo, za katerega smo si eh, prizadevali v razširjenem predsedstvu in tudi na pobudo tega odbora, torej da je predstavljeno mm, v času, ko eh, vas je tako veliko odsotnih, torej, ampak to bo okvir za delo v prihodnjih eh, mesecih pomembno je, da tu eh, poudarimo tudi državotvornost Evropske unije in to je eh, pomembno tudi za službo za zunanje delovanje, za um, instrumente, s katerimi razpolaga in eh, dejansko mora biti uh, ta zunanja razsežnost tudi okrepljena. Uh, tako na politični ravni, gospodarski, obramni, varnostni, torej boj proti organiziranemu kriminalu, korupciji, um, trgovanju z ljudmi, um, rehabilitacije žrtev, um, deminiranje in tako dalje in tako dalje in tako dalje. Torej, to so vsa področja, kjer um, na globalni ravni veliko prispevamo. Torej, Sandra, hvala za to poročilo, hvala vsem, ki ste. Eh, prispevali. Sedaj pa vam dajem besedo, torej da za sklepne besede, potem pa bomo povedali še roke. Hvala, hvala vsem. Vsem, ki eh, so posredovali torej prve vtise. Ne bom se ustavila pri nobenem prispevku, pričakujem, da jih boste vložili v obliki amantmajev. Torej, sama sem odprta za pogajanja in resnično želim uh, vključiti vse, kar lahko skupaj dosežemo. In želela bi dobro uravnotežen, trden dokument. Vsi veste, da imamo v osnutku pač določeno število znakov. In zato sem vključila to, kar je kar se meni zdi najpomembnejše. Na to pa skupaj lahko pokrijemo še tista področja, ki, za katera se vam zdi, da jih je to poročilo izpustilo. Hvala. Hvala, Sandra. Torej, za tiste, ki ste tu, eh, rok za eh, vlogo Madmaju je 22. februar, torej manj kot teden. 15. marca bomo v odboru o tem glasovali in na to pričakujemo da bomo o tem eh, razpravljali na to na plenarnem zasedanju aprila. Naslednji sestanek bo prihodni teden. Prihodni teden, nasvidenje.